moving, moving my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous... Drage kolegice, gospe in kolegi, eh, gospe in gospodje, prosim, da se usedete na svoja mesta. Začenjamo s sestankom odbora, sedaj po počitencah. Eh, vesel sem, da ste zopet vsi prišli nazaj po počitnicah, ki so prav gotovo bile odlične. Eh, če pač eh, sodim eh, po vaših veselih odločnih obrazih. Torej, pripraviti moramo proračun za leto 2017. Govorili bomo o srednjeročnem pregledu in razmišljali bomo tudi o proračunu za evroobmočje. O tem smo že včeraj opovdan govorili. E, vesel sem, da vas ponovno vidim, poznate naš dnevni red, nekaj sprememb imamo, e, točki 6 in 16 e, sta odloženi. 11 in 12 e, pa v obratnem vrstnem redu, 12 pred 11 in 14 pred 13 in točka 20, tu gre za proračun za leto 2016, eh, drugi oddelki, Evropski parlament. Tu bomo govorili o vprašanjih varnosti. Ta točka bo zadnja na vrstnem redu in sicer za zaprtimi vrati. Če nimate nobenih pripomp, smatram, da je dnevni red sprejet nimam nobenih posebnih eh, sporočil. Eh, na prošnjo predsednika parlamenta sem bil v Palestini med 18. Eh, in 21. julijem v Gazi in že pet let nihče iz parlamenta ni bil tam in bil sem pa tudi v Jordani tu je to ne zato, kar tako, kot predsednik odbora za proračun naj bi torej šel v eh, Palestino. To je želel gospod predsednik parlamenta. Imamo eh, zapisnike sej 15. junija, 30. junija, 4. julija. 11. in 12. julij in če nimate nobenih pripomb, pa domnevam, da smo sprejeli te zapisnike. E, in e, splošni poročevalec za proračun e, dobi sedaj besedo, če je pripravljen, pa tudi seveda gospodu Taronu o drugih oddelkih. Gospod eh, Gajer, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za prijazen pozdrav. Temu se pridružujem in upam, da so kolegice in kolegi imeli eh, dobro poletje, da ste se lahko spočili. Eh, spočiti namreč moramo biti. Eh, druga polovica eh, leta bo pri proračunskih zahtevah eh, zahtevala kar veliko truda. Eh, tudi ne vem, ali je eh, proračun za 2017 eh, del vsega tega. Svet je moral oblikovati stališče pod precejšnjim pritiskom. Nekatere stvari dela tako, kot smo vajeni, druge stvari pa dela tudi drugače. Če si torej ogledamo, kaj počnejo drugače v svetu, potem se splača ugotoviti, da so eh, spremembe sveta v primerjavi s predlogom komisije res skromne. Eh, sporni so eh, Sporna so sredstva v višini enega odstotka proračunskega volumna pri plačilih. Torej, mi se prepiramo o 1,3 milijardah evrov in tu se seveda lahko zastavi vprašanje, čemu se to? To vprašanje sem se namreč jaz zastavil, ko sem eh, dobil v roke stališče sveta. Eh, eh, to je bilo objavljeno neposredno pred poletnimi počitnicami in moja razlaga je bila taka, da sem potem svetu očital, da uh, skrbi za oslo, oslabitev instrumentov za boj proti krizi. Uh, čeprav se menda zauzema uh, eh, jo za boj proti za krizi. Torej, če uh, Se vsi v Evropi strinjamo v vseh analizah, da sta pomembna rast in zaposlitev, potem je seveda treba pripraviti in izkoristiti sredstva v ta namen in eh, svet pa eh, to na svojem seznamu prednostnih nalog tudi eh, jasno pove, v kategoriji 1a pa potem eh, zmanjšuje sredstva, eh, ki jih predlaga komisija. V Evropski uniji se tudi strinjamo, da je potrebna rešitev migracijske krize, s katero se ukvarjamo že dve eh, leti. To je prednostna naloga in potem pa svet ne krajša sredstev v kategoriji 3, to torej seveda razumem, eh, kajte od tega imajo eh, države članice največjo korist, ko gre za boj proti begunski krizi. Tu gre za instrumente, ki pomagajo notranji politiki, krajša pa v kategoriji štiri, se pravi v zunanji eh, politiki, kjer gre za boj proti vzrokom bega. In kolegice in kolegi, mi moramo pravzaprav vse eh, instrumente sosedske in zunanje politike in tudi eh, vse instrumente predpristopne pomoči, naprimer pri Turčiji, eh, pravzaprav uh, natančno pregledati in Mi pač eh, imamo tu še eh, pred seboj drugi obrok za Turčijo in eh, tu ima svet eh, stališče, ki ga politično pravzaprav težko razložimo in eh, kolegi iz odbora za zonanje zadeve in eh, iz odbora za razvoj bodo v zvezi s tem še povedali jasne besede. Eh, torej, prepiramo se o zelo majhnih finančnih sredstvih in v svetu so seveda tudi določene fronte, Eh, to nas ne preseneča, to ni nič novega. Eh, treba je pa to omeniti. Imamo države, ki so eh, neto plačniki in ti ustrajajo na marži, pa naj ta še tako majhna, neto prejemniki pa so seveda drugačnega mnenja. In tu pravzaprav izjava sveta ne vzdrži eh, natančnega pregleda. Tu ne gre za maržo. Kakšna kriza pa naj bi to bila, ko ne vemo, eh, eh, kakšna bo, pripravljamo pa eno milijardo evrov za obladovanje te krize. Kakšna naj bi bila ta kriza? V končni fazi gre za to, da naj bi neto plačniki eh, eh, hoteli eh, privrčevati še nekaj več eh, denarja pri eh, evropskem proračunu, nekaj več, kot je to predvidela komisija in če si to eh, varčevanje natančno ogledam in kaj to pomeni za nacionalne eh, proračune, potem vidim, da gre tu za malenkosti, za načela, ne gre za pravo proračunsko politiko, ki ustvarja rezerve. In tudi, eh, če eh, svet reče, da imamo maržo za nepredvidene eh, izdatke, torej vse to skupaj ni dosledno. Torej, če se stvari ugledamo natančno, E, potem bodimo iskreni. Obseg proračuna se ne zmanjšuje. Proračun je v celoti nekoliko večji od leta 2016. E, svet ne priznava celotnega povišanja, ki ga predlaga komisija z eno izjamo in sicer v kategoriji 4 zunanja politika. Eh, tu je sredstev manj kot eh, za leto 2016. To je tudi dokaz za to, da svečevanje na politične prednosti ni skladno eh, z argumentacijo sveta, češ da hočejo ustvariti marže. Mi eh, krave ne moremo hkrati eh, mosti in eh, zaklati, pravimo v Nemščini, in mi moramo pravzaprav izkoristiti in uresničiti politična načela, vendar to seveda zahteva tudi določena denarna sredstva. Torej, delovni dokument sem končal eh, v preteklih tednih, sem vam ga poslal. Vidite, kakšno je stališče sveta in kakšne so torej naše politične konsekvence, ki jih jaz torej predlagam. Prav gotovo vas ne preseneča, da v veliki meri predlagam. da se vrnemo na osnutek proračuna komisije v členu 1a eh, predlagam, da izkoristimo celotno maržo za to, da eh, dobijo dovolj denarja instrumenti namenjeni rasti in zaposlovanju in predlagal bom tudi, da uporabimo eh, rezervo za krize in nujne zadeve, da kompenziramo pravzaprav določena črtanja. Obstaja še ena točka. Niti ne vem, kako je s tem. To omenjam. E, obstaja neka točka, o kateri se lahko strinjamo ali pa imamo zelo sporna mnenja. Torej, obstaja nek pilotni ukrep, e, ki so ga predlagali pa ga deloma tudi podpira uh, Evropski parlament. To je posledica nemško-francoskega vladnega dogovora. Eh, tu gre za uh, evropsko oborožitvo, oborožitveno industrijo in za sodelovanje. Tu gre za eh, 90 milijonov evrov, ki so potrebni. Ta pilotni ukrep bi bil v kategoriji 1A in če si ogledamo obseg sredstev, potem se si zastavim tri vprašanja prvo vprašanje je lahko predmet razprave posod. Tu gre za krepitev skupne varnostne in obrambne eh, politike, gre za eh, delovanje evropske oborožitvene industrije ali to Evropa sedaj potrebuje. Eh, moje politično mnenje pač pravi, ne verjamem v to. Eh, lahko pa seveda prestanem na kompromis. Drugo vprašanje, ki si ga bolj resno zastavljam, je naslednje. Če pride do uh, političnega dogovora, da bo sta varnostna in obramna politika nek uh, vijak, uh, nek uh, instrument, s katerim želimo pravzaprav okrepiti eh, evropsko eh, zmožnost delovanja, ukrepanja, potem se moram seveda vprašati, kako bom to financiral. In eh, ko gre za financiranje, se ne strinjam kar tako s tem, eh, kar sem do sedaj slišal. Pravzaprav se strinjamo, da eh, že danes proračun ne more financirati političnih ciljev, ki se nam zdijo potrebni. In tu v taki situaciji se pojavlja nov politični cilj, nov politični dogovor. Šele od leta 2009 sem eh, eh, poslanec v Evropskem parlamentu. Vendar, ali se spominjate? Eh, da bi eh, eh, svet kdaj komisiji naložil nove naloge in dal tudi zadostna sredstva na voljo. Take situacije se ne spominjam. Lahko bi seveda rekel, strinjam se s tem ciljem in mi bi rekel, pravzaprav morali imeti do, zadosna eh, sredstva držav članic eh, za eh, ta ukrep. Zavedati se pa moramo tudi, da bo po tej pobudi prišlo do novih zahtev in zaradi tega take politične pobude ne želim eh, sprejeti v takih napetih proračunskih eh, okoliščinah. Eh, pilotni projekti iz kategorije 1A morajo biti okleščeni in te bi bilo okleščiti treba okleščiti za to, da financiramo to novo pobudo. Uspelo bi nam. E, vprašanje pa je, ali to hočemo, kajti če hočemo, bi prišlo posledično do večjih finančnih zahtev in mi lahko sedaj rečemo, dobro države članice, če želite eh, močnejše sodelovanje pri varnostni in obramni politiki eh, in mi lahko s tem krepimo tudi eh, evropsko oborožitveno industrijo, to ima seveda varnostno politične argumente, to lahko sprejmem, lahko pa rečem, da sedanji proračun tega ne omogoča. In če na tem mestu ne rečemo skupaj Bodite previdni. E, mi moramo reči, resnih pobud na področju varnostne e, in obramne politike s tem proračunom ne moremo financirati. Mi lahko rečemo, nimamo političnega in sabinskega problema s to pobudo, imamo pa e, problem s financiranjem. Se pravi, mi se moramo vprašati, kako bomo to sfinancirali preden se vsebinsko lotimo uresničevanja. Če ne razmislimo o financah, bomo odprli vrata, ki jih nikoli več ne bomo zaprli. In e, ne bomo dobili denarja, eh, ki je potreben za financiranje teh eh, instrumentov. E, se pravi, te pripravljalne ukrepe, pilotne ukrepe pri e, oborožitvenih raziskavah, lahko izvedejo samo zunaj eh, tega proračuna. Eh, če pa želi pravzaprav svet bolj izkoristiti sredstva, ki so na voljo za varnostno in obramno politiko, potem je to prav. Razumem, da ste mnogi se zdrznili, ko ste videli številke eh, Komisije za regionalno politiko. V primerjavi eh, z letom 2016 eh, so se tu sredstva zmanjšala kar za četrtino. Sedaj pa moramo analizirati te številke in eno stvar moramo imeti pred očmi. Odgovornost je drugje, ni v Bruslju. V tej situaciji mnoge, uh, mnoge države članice tudi v drugem letu novega finančnega obdobja niso sprejele in uh, predložile komisiji uh, operativne, operativnih programov. In če uh, teh operativnih uh, programov ne morejo odobriti, potem tudi nima smisla predvideti denarja za te operativne programe. Se pravi, nikomor ne bomo odzeli denarja v nacionalnih vojnicah. Eh, eh, v tem srednjeročnem eh, finančnem okviru so zapisane številke za države članice, vendar te morajo temeljiti na operativnih programih, ki so posledica političnega dogovora in pravil, ki smo jih sprejeli. In zaradi tega prosim vse tiste, ki imajo težave s temi številkami, eh, da se pogovorite z vladami doma o tem, ali je komisija sprejela uh, operativne programe teh držav, kajti od visokih uradnikov v komisiji vem, da jih zelo skrbi, da ti novi programi ne bodo odobreni, da niso primerni. In to me zelo eh, skrbi tudi zaradi naslednjega srednjeročnega finančnega okvira. Ne govorimo o reviziji, vendar eh, naslednji okvir po letu 2020. E, torej, tu bo e, prišlo do razprave med državami članicami. Če države članice niso sposobne v določenem časovnem okviru predložiti e, operativnih programov za regionalno politiko. To je lahko namreč konec regionalne politike, kot jo poznamo danes. In lahko vam rečem, tega si ne želim. To pomeni, da sedaj ne bomo toliko delali na teh eh, številkah in jih spreminjali. Jaz eh, sedaj ne morem eh, reči, da hočemo več denarja za te vrstice, če nam komisija sploh ne more reči, ali bo ta denar sploh potreben. Dejstvo je, da še ni za dosti operativnih programov. Torej, proračunsko gledano se mi to ne zdi pametno. Vsebinsko me skrbi za regionalno politiko, vendar eh, to razpravo o regionalni politiki moramo imeti nekje drugje in ne v okviru teh proračunskih pogajanj. To bi bil eh, simbol in eh, proračunsko gledano tudi težaven simbol. Vendar to črtanje, ki ga predlaga svet, ni utemeljeno in mislim, da je eh, komisija številke v kategoriji 1B eh, dobro analizirala na podlagi predloženih operativnih eh, programov in zaradi tega tudi predlagam, da se tu tudi vrnemo na osnutek proračuna. Potem pobuda za zaposlovanje mladih, ki je tudi v 1B, v razdelku 1B, Eh, mi lahko pozneje vprašamo, ali obstaja že nek rok za oceno eh, pobude za mlade. Slišali smo, da so vzpostavljene strukture, instrument se uporablja, pomislimo na Italijo in Eh, tu smo videli dokaj pozitivne rezultate in to tudi eh, pomeni, Naslednje, v preteklem letu smo hoteli videti, kako se bo razvijala eh, pobuda za mlade, sedaj pa to že moramo vedeti. Eh, morda pa lahko pozneje zvemo nekoliko več eh, eh, o tem, kaj lahko pričakujemo. Torej, če bo ocena komisije pozitivna, potem se mora to odražati tudi v proračunu in sicer tako, da se zagotovijo zadostna sredstva. Če verjame svet v lastne prednostne naloge eh, o zaposlovanju in rasti, bo temu težko ugovarjati. V razdelku 2 eh, tudi predlagam, da se vrnemo na osnutek proračuna in strinjam se tudi, eh, za rezervo za nepredvidene eh, izdatke 300 eh, milijard moramo imeti pač tu, oziroma 300 milijonov moramo imeti tu na voljo. Eh, morda pa ima tu komisija določene informacije in ve več kot mi. Eh, razdelek 3 je eh, tisti razdelek, ki se ga je svet najmanj dotaknil. Tu je eh, marža majhna in tu imamo krajšanje pri programih za kulturo in izmenjavo Creative eh, Europe, ustvarjalna Evropa. To me je res eh, ražalostilo, eh, če naprimer ponovno pogledam na prioritete sveta razdelek 4, o tem sem že nekaj rekel. Tudi tu predlagam, da se vrnemo na osnutek proračuna in da izkoristimo rezervo za nepredvidene izdatke. E, tu bomo imeli še predlog, kje bi to naredili. Ne priporočam. da bi uh, uporabili to rezervo za financiranje instrumenta za Turčijo. Mi razvojne politike Evropske unije ne smemo pozabiti, ne smemo je črtati, zato da bi pač financirali ta en instrument z eh, vačevanjem na drugih mestih lahko sprožimo ali pa zaostrimo krize. Potem pa plačila za, za ključek. Predlagam, da se v vseh proračunskih kategorijah vrnemo v osnutek proračuna in tudi v razdelku 4. Eh, želimo povišati eh, plačila za to, da bi imeli eh, uravnovešene obveznosti in plačila. To je pač moja analiza, ki je bila dokaj obširna, če pogledam eh, na uro. In to so bile tudi prve zamisli, kako se lahko lotimo oblikovanja proračuna za leto 2017 in sedaj pričakujem vaše pripombe. Hvala. Merci, Hvala lepa gospod splošni poročevalec. Gospod Taran, najprej bomo spregovorili še o drugih razdelkih, preden eh, bomo eh, dali besedo vsem tistim, ki se želijo odzvati na eh, prispeve gospoda Gajerja. Gospod Taran, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moj prispevek ne bo tako dolg, kaj ti. Jaz nisem odgovoren za tako uh, velik uh, kos uh, sredstev, uh, ki jih uporablja Evropska unija kot gospod Gajer. Torej bom spregovoril le o nekaj točkah. svet skrbi proračun eh, Evropskega parlamenta, eh, krati pa ne dosega cilja glede znižanja eh, števila zaposlenih za pet odstotkov. Predsednik Sasoli, pa tudi, oziroma podpredsednika Sasoli in Viland, pa tudi generalni sekretar sta nam povedala, kaj se dogaja in prepričan sem, da to ne bo problem. Imamo pa tudi določeno zmedo glede odbora regije in uh, odbora uh, za gospodarske in socialne zadeve. Zagotovljeno nam je bilo, da uh, se bodo upoštevali prej sprejeti sporazumi. ta dva odbora in pa uh, Evropski parlament bi eh, lahko v prihodnosti tesneje uh, sodelovali glede tega števila osmih zaposlenih. Obstaja problem v zvezi z Evropskim sodiščem. Če se člani odbora strinjajo, mislim, da bo potrebno spremeniti pristop. Svet kritizira stroške Evropskega sodišča, ampak vsi se spomnimo, da je Evropsko sodišče eh, prosilo za sedem, več, sedem sodnikov več, potem pa se je svet odločil, da mora imeti vsaka država članica eh, po enega sodnika, torej vse skupaj eh, se mi zdi nekoliko smešno. Potem pa je tukaj še ena tema. Koliki v uh, Afetu so na to upozorili uh, eh, in tukaj gre za pomembne kolege, kot bi rekli britanski mediji, eh, kot sta recimo kolega Brok in Verhofstadt. In ti eh, kolegi so predlagali, da eh, bi eh, poskrbeli za obsežne rezerve v proračunu eh, za zunanje delovanje Evropske unije. In čeprav razumem, čeprav to eh, razumem, mislim, da si moramo v odboru za proračun prizadevati za to, da bi našli rešitev, ki bo eh, sprejemljiva za vse. No, to sem želel povedati in izpostaviti eh, probleme, ki še obstajajo glede eh, končnega končnega osnutka oziroma predloga parlamenta. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v trialogu. Najlepša hvala. Kolega Muresan. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, naj podam nekaj eh, pripomb glede proračuna eh, za prihodnje leto. Ko smo prejeli osnutek proračuna eh, strani Evropske komisije, smo videli, da je ta proračun zelo omejen, kajti sprejet je bil v težavnih časih. Gre predvsem za financiranje politik, ki zagotavljajo Eh, trajnostni razvoj in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Hkrati pa bo moral ta proračun odgovoriti tudi na eh, krizo z eh, begunci. Torej, eh, razumeli smo, da bo to eh, izjemno skromen proračun, ampak ne razumemo rezov, ki jih je predlagal svet konec julija. Če si ogledamo reze v razdelku 1a, potem lahko vidimo, da to ni v skladu z eh, načeli večletnega finančnega okvira, ki smo se dogovorili, da bomo ta proračun uporabljali za ustvarjanje novih delovnih mest in pa za trajnostni gospodarski razvoj. Poleg tega je na proračun uh, vplivala tudi vzpostavitev Evropskega sklada za strateška vlaganja in uh, težko je bilo uh, zapolniti vrzeli, ki so nastali zaradi odtoka sredstev v uh, ta sklad. Odobritve za plačila eh, v razdelku 1b znašajo več kot 20 odstotkov. To ne razumemo in prosili smo za dodatna pojasnila Evropske komisije in pričakujemo jih eh, jutri eh, pri medinstitucionalnem sestanku na temo plačil. Torej, kje smo v tem trenutku? Nimamo več potreb za sredstva za plačila za prejšnji večletni finančni okvir, ampak predvidevamo, da bodo operativni programi začeli pospešeno potekati v prihodnjem letu in zato potrebujemo več sredstev za plačila in potrebujemo jasnejši načrt eh, Evropske komisije. Tudi eh, kar zadeva ocene, ki so jih eh, posredovale države članice Evropske komisije pred kratkim. Kaj ti tveganje, ki se tukaj pojavlja, je, da bo spet prišlo do zamud pri plačilih dobro uh, vemo, da uh, če uh, ne moremo poravnati uh, plačil, potem to vodi v veliko uh, neverodostojnost Evropske unije. Potem pa uh, jamstvo za uh, zaposlovanje mladih tukaj eh, moramo upoštevati stališče Evropskega parlamenta glede revizije večletnega finančnega okvira. Tam smo jasno zapisali, da brezposelnost med mladimi še zmeraj obstaja, da je ta brezposelnost še zmeraj previsoka in da moramo zagotoviti finančna sredstva za financiranje jamstva za zaposlovanje mladih eh, v okviru večletnega finančnega okvira, seveda. Vse, kar je zapisano v uh, poročilu Evropskega parlamenta, in sicer sta poročevalca gospod Olbricht in eh, pa gospa Holmajer. Vse to se mora odražiti tudi v proračunu za prihodnje leto. Kar zadeva drugi razdelek, je zelo jasno, da moramo Eh, zahtevati, eh, da se vrnemo k predlogu komisije in da odpravimo reze, ki eh, jih je predlagal svet. Le na ta način bomo lahko zagotovili varnost po Evropski uniji. Potem pa je tukaj še svežen za mleko, ki ga je predlagal komisar Hogan. Gre za 500 milijonov evrov. Ta svežen podpiram, seveda pa moramo razumeti, In mogoče bi nam lahko gospod Preza kaj več o tem povedal. Kakšen bo vpliv na proračun eh, za naslednje leto, eh, kakšen bo vpliv tega eh, svežnja za mleko? To eh, smo izpostavili že v poročilu o reviziji večletnega finančnega okvira. In z tem eh, se bomo morali še ukvarjati. Toliko sem želel povedati sedaj na začetku te razprave. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod Manka. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Strinjam se z analizo kolega Gajarja, glede rezov za leto 2017. Ti rezi eh, niso tako eh, zelo jasni kot v preteklih obdobjih in to je pozitivno. Vendar pa bodo nekateri rezi imeli negativen vpliv na izvedbo naših lastnih strateških ciljev, kot recimo eh, na izvajanje agende Evropa 2020 gre za črtanje sredstev oziroma za znižanje sredstev za ITR, za obzorje 2020 in tako naprej. Vse to bo vplivalo tudi na zaposlovanje. Vprašanje, ki se sedaj zastavlja, je. Kakšne posledice eh, bodo imeli ti rezi eh, na strateških območjih eh, na rast in zaposlovanje? Dober primer. Eh, je projekt eh, jamstvo za zaposlovanje mladih. Že eh, v preteklem letu sta, so nekatere države članice dejale, da je ta instrument imel velik učinek. In uh, veliko uh, mladih je ostalo zaposlenih tudi po uh, zaključku tega programa kljub temu pa eh, nismo dobili dodatnih sredstev za prihodnje leto. Vemo, eh, da je to zelo dober, eh, dober projekt, zelo kakovosten projekt, številne države članice so ga ocenile že v preteklem letu in te ocene zaenkrat še nimamo pred seboj. To je dober primer slabega upravljanja tam, eh, kjer so se sredstva eh, izkazala za učinkovita, eh, jih moramo zagotavljati še naprej. Sedaj pa še k drugim razdelkom. Poročevalec Tarant je omenil naš cilj. Namreč, da število zaposlenih znižamo za pet odstotkov. Spet se zastavlja vprašanje in sicer za Evropsko komisijo. Recimo zmanjšali naj bi eh, število zaposlenih tolmačev v inštitucijah, po drugi strani pa eh, potem najemamo eh, zunanje tolmače, zato da sploh lahko zasedamo. Torej, kakšen smisel ima sploh to, seveda imajo zunanji tolmači manj varnosti, manj gotovosti kot pa uradniki in uh, morali bi eh, najti ustrezna sredstva. Moramo se vprašati o smiselnosti teh ukrepov. Jutri bomo uh, o tem razpravljali z zaprtimi vrati in k temu se bomo še vrnili. In še dva, tri, tri stavki glede varnosti naših stavb. Uh, kako financirati vse te ukrepe. Eh, ko gre za zagotavljanje varnosti naših stavb, eh, se eh, naenkrat pojavijo sredstva. Že lansko leto, ko smo sprejemali proračun za leto 2016, smo vedeli, da bo inflacijska stopnja nižja in uh, sprejeli smo uh, višji uh, koeficient uh, in sedaj smo rekli, da smo privrčevali veliko sredstev zaradi tega, ker je bil ta koeficient tako visok. Sedaj pripravljamo proračun za leto 2017 in jasno moramo povedati, da ne bomo eh, dovolili dodatne indeksacije že tako eh, visokih eh, cen. Torej, po tej poti ne moramo iti naprej. In še tole v zaključek. V našem sklepu smo odobrili, da Evropski parlament svoj uh, proračun uh, oblikuje glede na lastne potrebe in ne glede na indeksacijo. Leto 2018 mora biti leto, kjer bomo imeli proračun, ki bo temeljil na dejanskih potrebah in na konkretnih uh, informacijah. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se, da se zmere vdamo, da eh, pač sprejmemo prioritete sveta, da sprejmamo predlagane eh, reze, hkrati pa pozabljamo na Evropsko komisijo. Evropska komisija je pripravila proračun, ki ni vseboval nobenih novih prioritet. Zdi se, da smo pozabili na Brexit in pozabili smo na posledice eh, rezultata eh, referenduma. Torej, ali bomo imeli kakšne nove prioritete? Jaz v tem proračunu ne vidim nobenih novih prioritet Evropske unije in tudi ne Evropskega parlamenta. Želim konkretnejšo razpravo o tem, kaj naj bi z tem proračunom dosegli. Kajti vsako leto razpravljamo o proračunu, Eh, počnemo to, kar je dejal gospod Manka, eh, poskrbimo za določene manjše prilagoditve, imamo razpravo, o tem glasujemo in potem eh, z to temo zaključimo. Veliko pa se pogovarjamo z voljivci v svojih volilnih okrožjih in ti nas sprašujejo, kaj pa počnete s temi sredstvi, kje so kakšni konkretni rezultati in o tem moramo razpravljati. Kaj ti? veliko imamo postavk, proračun je zelo obsežen, eh, veliko je različnih dosjejev, ampak vse, te, eh, vse to je potrebno izpostaviti, kajti ljudje imajo zelo visoka pričakovanja. S temi visokimi pričakovanji prihajajo k nam eh, in Evropska komisija počne, kar počne, za zaprtimi vrati, eksternalizira evropski proračun ne vem, ali se dejansko pogovarja z uh, svetom ali pa se z svetom pogovarja z zaprtimi vrati, kajti težko verjamem, da Evropska komisija uh, ne ve, kaj svet počne. Omenili smo jamstvo za mlade uh, in uh, pogledati se moramo, kakšni so konkretni rezultati. Poleg tega pa bi rad zastavil še vprašanje glede eh, pripravljalnih dejavnosti, kajti eh, poročevalec je to izpostavil. Ne vidim nobenih rezultatov teh uh, pripravljalnih dejavnosti, veliko uh, jih je bilo odobrenih. Uh, zadnja pripravljalna dejavnost, ki so mu jo odobrili, je bila pred dvema letoma, ampak nič se ni zgodilo. Glasujemo o predlogih sprememb, ampak Evropska komisija uh, se odloča o tem, kaj bodo izvedli in kaj ne in kako bodo to izvedli in kakšni so pogoji izvajanja. Torej, ta razprava v proračunu za letošnje leto je zelo, zelo pomembna. Mislim, da eh, ljudje pričakujejo širšo razpravo in zares eh, bi rad v eh, našem odboru imel široko razpravo, v katero boste vključeni tako desnica, kakor tudi levica in pokaživa, prosim, našim volitvam, da se borimo za določene cilje. Najlepša hvala. Ja, seveda, desnica, levica in pa zlata sredina. Sedaj pa gospod Tomas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila našemu kolegu Jensu Gajarju eh, za to prvo zelo podrobno analizo, s katero se strinjam, vendar pa moram izraziti tudi svojo globoko zaskrbljenost. Kaj ti? Kot je dejal naš kolega Negresko, kljub eh, britanskemu referendumu, kljub eh, krizi, v kateri se še zmeraj nahajamo, imam eh, občutek, da na proračunskem področju, pa ne samo na proračunskem področju, še naprej ne vidimo situacije takšne, kot je. Počnemo stvari tako kot običajno. pojavljajo se uh, nove uh, potrebe uh, in uh, na te nove potrebe odgovarjamo tako, da prerasporejamo sredstva iz enega razdelka v drugega, uh, poskušamo uh, poskrbeti uh, za sredstva uh, na takšen ali drugačen način, ampak uh, Zatem eh, se ne moremo ustrezno odzvati na krizo. Najprej eh, razdelek A. Eh, tukaj eh, moramo odpreti oči in eh, sprejeti to, kar je dejal Jens. Pilotni projekt na temo obrambi je bil predlagan, potrebno je razpravljati o sredstvih, če so sredstva na voljo, se lahko seveda s tem strinjamo. Mislim, da moramo opozoriti tudi na to, da je Evropski parlament zelo jasno podal svoje stališče pri reviziji večletnega finančnega okvira. Dejali smo, da ne moremo odobriti novih izdatkov, če ne bomo dobili tudi novih sredstev. Ali pa, če ne bomo uh, dobili natančnega predloga glede tega, odkot naj bi ta sredstva prišla. odgovornost eh, za proračun eh, mora prevzeti eh, svet. Potem je tukaj razdelek 1a za poslovanje mladih. Govorimo o tem, eh, da eh, lahko ukinemo nek projekt samo zaradi tega, ker nimamo analize Evropske komisije. Mislim, da bi morali o tem eh, razpravljati, kajti počakati bi morali, da dobimo analizo in potem, če je analiza slaba, lahko seveda ta program prekinemo. Da pa ga prekinemo, preden sploh imamo to analizo, to se mi zdi vprašljivo. In kako dolgo že čakamo na uh, to uh, analizo? Včasih se sprašujem, ali uh, ni uh, zelo praktično, da zavlačuješ z analizami, zato uh, da uh, lahko znižaš plačila, da ti ni potrebno poravnati stroškov. Ena B. Jens Eh, danes eh, sem veliko eh, bolj ostra od tebe, kaj ti, kar zadeva kohezijsko politiko, mislim, da je odgovornost pri državah članicah. Kaj ti, če eh, se pojavljajo težave pri izvajanju, potem je potrebno o tem razpravljati. Eh, če so težave na operativni ravni, prosim, pogovarjamo se o tem. Ampak po treh letih smo še zmeraj v slepi ulici. Tudi tukaj se sprašujem, ali to komu koristi. Ali eh, ne gre to v prid Evropski komisiji? Ne, govorim, ne želim govoriti o neki splošni somničavosti, ampak če obstajajo konkretne težave, potem prosim o tem razpravljamo. Rekla bi celo, da tukaj obstaja dvojna odgovornost, kajti imamo tudi težave za sofinanciranjem držav članic. manj eh, sredstev za kohezijsko politiko, eh, imamo tudi zaradi tega, ker imamo težave z sofinanciranjem. Zelo sem zaskrbljena glede regionalne politike, kaj te regionalna politika je eh, politika ulaganja Evropske unije, še bolj kot eh, Evropski sklad za strateška ulaganja. Na regionalni eh, ravni imajo ulaganje največji vpliv. Torej, izraziti sem želela svojo zaskrbljenost glede teh točk. Gospod Sarvana. Hvala lepa gospod predsedujoči. Povedal bom eh, le nekaj besed eh, o eh, splošni situaciji. Najprej bi se rad zahvalil obima poročevalcema, gospodu Gajerju in gospodu Tarandu. Prvič naj poudarim, da se nahajamo v izjemni situaciji in zato so potrebni izjemni ukrepi in takšnih izjemnih ukrepov Eh, ne vidim eh, v eh, predlogu sveta. Z eno nogo smo pravzaprav že stopili čez rob prepada in države članice še zmeraj ne slišijo opozorilnih zvonov. prioritete. Zato eh, se zauzemam za določanje prioritet in rad bi, da bi jih imeli več v proračunu Evropske unije. Zelo jasno nam je, eh, da sta ključnega eh, pomena dve področji, namreč zaposlovanje in pa rast, raziskave in pa inovacije. In naj izpostavim še tretjo točko in glede tega se ne strinjam z svojimi predhodniki. E, na tretje mesto je obramba. Nažalost ne pridaša dodane vrednosti. Ne gre za uh, področje, uh, ki bi se obrestovalo, ampak uh, to je področje, v katerega moramo vlagati. In torej v predlogu sveta uh, je vzdaj vsaj skromen predlog glede tega. Povsem se strinjam s poročevalcem gospodom Gajerjem. da uh, moramo obžalovati, da svet uh, vedno znova predlaga reze na uh, predlog proračuna Evropske komisije. Države članice uh, se že zmeraj ne zavedajo, kakšna je dejanska situacija. Še zmeraj so zaslepljene, ne priznavajo krize, v kateri se nahajamo oziroma jo celo zanikajo. In Po mojem mnenju je edini pravi odgovor več Evrope in tukaj ne gre le za malo več Evrope, ampak za veliko več Evrope. In to uh, bomo morali jasno uh, predstaviti v uh, proračunu. Kajti uh, proračun je zrcalo tega, kako mi gledamo na situacijo. Uh, Evropska unija. Uh, se še ni prebudila eh, in mi moramo uporabiti eh, vse, vsa sredstva, ki so nam na voljo, da jo prebudimo. Gospod Fernandeš, najlepša hvala. Nadaljeval bom v portugalščini. Najprej bi se rad zahvalil eh, poročevalcema in pa poročevalcem v senci. Mislim, da sledimo istim ciljem. Ne smemo pozabiti, da je leto 2000, eh, oziroma da bo leto 2017 četrto leto večletnega finančnega okvira. Večletni finančni okvir bi je moral pravzaprav že zelo dobro delovati. To se mi zdi povsem eh, jasno. Proračun znaša en odstotek eh, bruto uh, družbenega proizvoda. Evropska komisija je podala predlog glede eh, plačil eh, in to najbolj eh, zanima države članice. Torej, leto 2017 je četrto leto Eh, izvajanja večletnega finančnega okvira in za plačila je komisija predlagala 0,89 odstotka bruto družbenega proizvoda. V primerjavi z letom 2016 to pomeni 10 mm, milijard evrov manj. Torej svet je eh, zadovoljen. Potem pa je tukaj še ta predlog, da naj bi. Uh, za leto 2017 za proračun namenili le ni cela 89 odstotka sredstev in evropski državljani morajo vedeti, koliko sredstev namenjamo za solidarnost, za velike izzive in to, eh, ta odstotek bo za leto 2017 znašal le ni cela 89 odstotka. In poleg tega torej minus 10 milijard na področju plačil. To je rezultat uh, ki se veže tudi na prevzem obveznosti. Mislim, da bi eh, moral leta 2017 večletni finančni okvir že dobro potekati. In če bomo potrebovali spremembo proračuna, potem eh, bomo eh, krivdo preložili na Evropsko komisijo. Kajti predlagana bo sprememba proračuna in v očeh državljanov bo to pomenilo izgubo verodostojnosti, eh, to bo pomenilo še eh, večje zapravljanje sredstev in kadar je proračun tako zelo omejen eh, kot letošnji, je potrebno vedno znova predlagati spremembe proračuna, čeprav bi to morali predvidevati že vnaprej. Proračuna pa seveda ne moremo povsem ločiti od prioritet Evropske unije. Poleg tega moramo upoštevati tudi eh, zaskrbljenost naših državljanov, zaposlovanje, konkurenčnost, majhna in srednja velika podjetja, inovacije, raziskave. Eh, to eh, so področja, ki se morajo odražati v proračunu. Pri zaposlovanju je situacija takšna, da bi moralo biti zaposlovanje mladih naša prioriteta. Boriti se moramo proti brezposelnosti mladih, skrbeti moramo za mlade. In če prihaja do težav, moramo vedeti, zakaj prihaja do teh težav, na katerih področjih prihaja do težav. Ampak Evropska unija nosi določeno odgovornost tudi za to, eh, kar eh, ne poteka tako dobro, kot bi si želeli. Torej, eh, odločiti se moramo, katere predloge bomo podali eh, glede na to situacijo. Zagotavljanje delovnih mest, eh, zaposlovanje mladih. Eh, zavedati se moramo, da je brezposelnost dvakrat tako visoka, kot eh, je bila pri prejšnjih generacijah mladih. Eh, zunanje, notranja varnost, priseljevanje. Eh, Eh, tudi eh, to eh, so področja, ki izjemno skrbijo evropske državljane in zaradi tega moramo temu prilagoditi tudi evropski proračun. Evropske inštitucije morajo zagotoviti, da se izvajo dejavnosti z namenom zaščite naših državljanov. Prepričan sem, da nam bo uspelo najti rešitev in še zmeraj se opiramo na predlog Evropske komisije, potem je temu seveda sledil predlog sveta in mislim, da moramo biti ambiciozni in realistični. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Jansu Geriju za njegovo jasno predstavitev. In res tu je svet nekoliko. Ne, jasen, imajo veliko projektov, pa malo denarja, ki bi mu temu namenil. In pravzaprav gre za majhne zneske za nacionalne proračune, vendar kriteriji za konvergenco uh, zmanjšujejo voljo držav članic, tako da moramo delati na tem, na vprašanju kriterijev za konvergenco. Potem imamo tu bistveno vprašanje. Razdelek 1a, to ste vsi omenjali, tu gre za jamstva za mlade, to je ključno vprašanje. In, uh, moramo imeti voljo za nadaljevanje. Potrebujemo voljo za to, da nadaljujete vprašanje. Potem vprašanje obrambe. To je pomembno vprašanje. Moramo delati na tem, kaj ti danes je Francija na prvi frontni liniji, ko gre za obrambo, tako kot tudi Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo izhaja iz EU in to bo sedaj prava težava za obrambo in o tem bomo tudi morali razmišljati. Potem strukturni skladi, tudi sam priznam, da sem jezen glede tega vprašanja, kajti to je povezava med Evropo in državljani. Strukturni skladi, če bomo zmanjšali, potem se bo tudi ta povezava zmanjšala, ošibila. Bojim se, da preveč kompliciramo, ko gre za razporeditev sredstev iz strukturnih skladov. In to uh, tiste, ki se ukvarjajo s projekti, odvračajo tega, da bi prosili za, za sredstva iz strukturnih skladov. Zato mislim, da moramo poenostaviti dodelitev teh sredstev, zato da bodo uh, tisti, ki se ukvarjajo s projekti, bolj spodbujeni k temu, da zaprosijo za ta sredstva. Kajti dogaja se, da ljudje preprosto več ne zaprosijo za sredstva iz strukturnih skladov, zato tudi prihaja do zmanjšanj. Tega se moramo zavedati. In moramo tudi vedeti, kakšen je odnos med plačili in obveznosti. To vprašanje, vprašanje plačil mora biti usklajeno, vendar, če bomo zadeve razpustili, potem tega denarja ne bomo več dobili za strukturne sklade. Kar zadeva kmetijstvo, uh, imeli smo dolgo razpravo o spremenljivosti cen in tudi sklad se mora temu prilagoditi in temu bomo morali imeti čas v oblikovanju nove skupne kmetijske politike. Ne moramo imeti vse skozi krize, vse skozi kmetijske krize, moramo biti sposobni uh, najti novo rešitev za skupno kmetijsko politiko. Potem glede štiri. Jaz ga jasno je, da moramo eh, tu zadeve skladiti tudi za vredostojnost Evrope. Kakšna je evropska strategija v svetu? To je vprašanje, ki si ga moramo danes zastaviti. Kako bomo, eh, bomo ko se gledam vprašanje Bližnjega vzhoda, Afrike, kako se bomo mi odzvali tudi za Evropo je to pomembno. Moramo se, moramo se vsi, svet, parlament, komisija znati odzvati na ta vprašanja. Potem drugi oddel, ki gospod soproučevalc, hvala, da ste to omenili. Rad bi tu izpostavil vprašanje, vprašanje mm, tolmačenja za odbor regij za ekonomsko-socialni odbor in Evropski parlament, tu bomo morali najti neko najboljšo rešitev, ki bo omogočila vsem, da delujejo v najboljših pogojih. Torej, toliko o osnutku poročila. Hvala poročevalcu. Gospod Odbricht. Uh, uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Imam eno politično vprašanje in, eno, in en komentar. Razprava o proračunu v našem odboru se zdi tehnična, vendar ni nikoli tehnična, ampak zelo politična. To, kar je dejal gospod Salvat, mi se pogovarjamo o težavah Evrope, ne pa o težavah proračuna. Proračunsko gledano je zadeva zelo jasna. En odstotek BND-ja ne more rešiti vseh težav vseh držav članic. To moramo jasno povedati našim državljanom in ljudem, ki volijo za nas. To ni en odstotek, ki lahko vse reši. Eh, vprašanje brezposelnosti, recimo, z enim odstotkom, za 28 držav članic. Potrebujemo zelo jasno sporočilo, kaj je namen evropskega proračuna. Gre tu za motivacijo, gre za to, da spodkopamo Evropo. Ne vem, zdi se kot da moramo s tem financirati instrumente, ki bodo rešili vse težave. Ne, ne bojo jih in to moramo povedati, oziroma mora biti proračun večji. Če mi ne moremo rešiti vseh težav, potem se države sprašujejo, zakaj ga potrebujemo, potem ga pa lahko tako ali tako zmanjšamo, kar je tako ali tako simboličen, če je pa simboličen, pa ne more rešiti težav. To pa tudi ni res. Torej, pogovarjamo se o tem, čemu služi Evropska unija in čemu služi Evropski proračun in kaj si želimo iz Evropskega proračuna in kaj si želimo doseči z našimi dejavnostmi. Mi, nekateri med nami verjamemo, da je Evropska unija je namenjena temu, da smo skupaj in moramo se dogovoriti, kaj bomo počeli skupaj, kajti če ne bo vedno več eksterior, eksternalizacije, vedno več težav, ki jih ne bomo mogli obladovati. In države članice bodo dejali to. Eh, ni vredno razprave, pač eh, zmanjšamo proračun in to je to. Torej, potrebujemo takšno razpravo, kajti mi se soočamo z velikimi državami zaradi Brexita, imamo pred sabo obrambna vprašanja okoli Evrope, divjajo vojne in mi se delamo, kot da smo slepi in se sploh ne pogovarjamo o težavah, ki obstajajo. To je torej moj politični komentar. Potem pa se da še moje vprašanje za gospoda um, Gajarja. Čestitam vam, kajti odkar vas poznam, ste zelo vljudni, vendar sedaj pa ste veliko bolj brutalni v svojem pristopu. Torej, moje vprašanje je, pa tudi gospa Toma Svetoznasilnja, kaj predlagate, kako bi povezali povezava med eh, proračunom za 2017 in umestnim pregledom večletnega finančnega okvira. Naši socialistični kolegi pravijo, potrebujemo povezavo in kako vi predlagate, kako bi mi ustvarili to povezavo, bi ustvarili mm, vprašanje pogojenosti in potem še tretje vprašanje tehnične narave. Kar zadeva kohezijsko politiko. Tu imamo res težave, kajti mi, odbor za proračun, bi morali imeti zelo jasne informacije strani mm, odbora za regionalno politiko. Zakaj prihaja do zamud? Obstaja več težav za zamude in morali bi vedeti zelo jasno, zakaj gre. Potrebujemo jasne informacije, kajti sicer bomo imeli naslednje leto težave s kohezijsko politiko kot tako, kajti težava je kdo je kriv, kaj se dogaja, zakaj imamo takšne zamude vsi, plačila zamujajo. Operativni programi niso pripravljeni, delegirani akti za ex ante pogovanje niso pripravljeni. Kje je težava? Kaj te, če ne bomo tega sedaj ugotovili, bomo imeli težave. Zakaj? Zato, ker recimo prihaja do zamud. Jutri bomo imeli sestanek in bomo rekli, bilo je bilo, da, da se bodo zamude zmanjšale. Sedaj so zelo nizke, vendar Zdaj, programi še niso začeli. Če začnejo, potem bodo plačila poskočila in bo spet bo prišlo prihodne leto do zamučenja. Prihodne leto pa leta 2018, upam pa, da ne do leta 2020, vendar zakaj? Zato, ker nimamo plačil. In kakšna bodo zamude plačile čez dve leti, kajti vzamemo denar iz prejšnjega eh, leta, imamo varnostno rezervo, vendar potem ne bomo imeli eh, leta, eh, denarja za prihodne leto. In kaj bo potem s kohijsko politiko? Potem bodo državljani rekli državljane, da, da, da denar ni dobro naložen in tako naprej. Skratka, moramo dobiti jasno razlago, kakšna je situacija, kaj se dogaja, v čem je težava in kako lahko to težavo rešimo ne gre le za tehnično vprašanje, to je vendarle nekoliko globje. Če povzamem, resna razprava o Evropski uniji in tudi o Evropskem proračunu je pred nami in splošna politika ni to, kako razvijati Evropsko unijo, temveč kako zmanjšati Evropsko unijo. Hvala. Si, Hvala, gospod Maragal. Euh, Hvala, gospod predsednik. Mislim, da smo že slišali že skoraj da vse danes. Lahko pa morda še kaj dodam. Očitno je, da bomo padli v past, v katero smo že padli. Vprašanje za kaj se narediti z nerazporejenimi razlikami. Potem imamo tu razne provokacije, ki jih pošilja svet. Ne smemo pozabiti načel. Moramo vedeti, da je leto 2017 prvo, prvi proračun po mestnem pregledu. To mora biti naše izhodišče. Stališče parlamente ne sme tega pozabiti in moramo biti čim bolj skladni s tem, kar smo rekli v razpravi o smernicah za leto 2017, tako tudi, kaj smo rekli o poročilu gospoda Odbreta v mestnem pogledu za večletni finančni okvir. In tega se moramo res držati, ne smemo iziti iz tega niti za en milimeter. Gospod Gajer je jasno, hladno in zelo nazorno predstavil proračun. In kakšna so pravila igre, s katerimi se soočamo? In to nam mora pomagati, da ne bomo uh, padli v isto past kot uh, eh, prejšnje leta, ko smo prišli nekašnega uh, eh, minimalnega proračuna, kjer so sami rezi. In ne smemo dopustiti enega od katastrofalnih načrtov, ki jih predlaga svet. predlog sveta je tak, da težko vidimo nekakšno strategijo, nekakšne politične strategije, nekakšne evropske cilje. Zdi se bolj namerno, namerna zbirka rezov, ki uh, pa na koncu zgolj le služi konkretnim uh, Eh, interesom držav članic in ne gre za dejansko politiko Evropske unije kot take. Potem zamuda pri plačilih le uh, potrjuje težave nekaterih držav članic za izvajanje programov, ker nimajo finančnih sredstev za, za to. In zato prihaja do zamud pri plačilih in prišlo bo tudi do tega v prihodnosti ni spremljivo, da svet dosega kompromise na način, da se odpoveduje ciljem, ki, jih je, ki si jih je že zastavil Evropski parlament. Ni prav, da financiramo Eh, sporazum s Turčijo na račun eh, sosedske politike ali politike eh, za razvoj. To ni med sabo zamenljivo in ne moremo tega dopustiti. To je vendarle jasno. V naših predlogih smo tudi povedali to, da moramo, moramo podpirati programe kot sta obzore 2020, kot sta instrument za povezovanje Evrope v skladu z cilji, ki smo se jih zastavili že leta 2013. Ne moremo dopustiti reze, rezov uh, zaradi Evropskega sklada za uh, strateške naložbe na način, da bi potem zmanjšali te projekte, ki so prav tako evropski projekti, uh, in ki so prve žrtve predloga sveta. In potem, vprašanje, potem Cipr, Grčija in Španija so prosile za uh, določena sredstva in mislim, da to ni presenetljivo. In kakorkoli že, predlog svete bo škodoval delovanju evropskih projektov, ki potrebujejo konkretno podporo, kajti želi se eh, zmanjšati administrativne stroške, ne, ne gre za to, gre za to, da se uh, zmanjšajo stroške, za to, da sploh lahko nek program izvajamo tehnično. To je to, kar se zgodi. In potem želijo zmanjšati uh, programe, ki imajo visoko dodano vrednost, kot recimo program Ustvarjalna Evropa. To je v neskladju sklepi sveta iz 2013. Naj zaključim. Moramo vrniti politično vsebino v to razpravo in moramo jasno vedeti, kakšne so naše prednostne naloge, ki smo jih že sprejeli v parlamentu. In to moramo potem prevesti v jezik proračuna, da ne bo zgolj nekašna retorika. In v naših predlogih sprejemov, ki jih ne bo veliko, vendar bojo pomembne, bomo skušali eh, doseči podporo poročevalcev in drugih skupin za to, da bomo lahko dali na mizo predlog, ki bo eh, predlog proračuna za Evropo. To je nujno za Evropo, v kateri živimo. Veselimo se predloga eh, komisije za umestni pregled večletnega finančnega okvira. Brez tega predloga je tudi naša razprava predvsej omejena. Hvala. Golmel. A, gospod Golmel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala kolegoma Gajerju in Taronu eh, za ta uh, angažirani pristop danes tukaj in vesel sem, da je današnja razprava pokazala določene istočnice, ki pravijo, da potrebujemo načelno razpravo o tem, eh, kaj hočemo in kaj lahko dosežemo z eh, proračunom Evropske unije. Tukaj gre za dvoje. Eh, ko pripravljamo proračun, se soočamo vedno s pomankanjem. Nobena država na svetu nima toliko denarja, kot bi hotela porabiti in tudi nam se ne godi prav nič drugače. In vprašanje je tu, kaj je pravi recept eh, za to Evropsko unijo, ki je nesporno v krizi. In tu se moramo vprašati eh, naslednje. Seveda hočemo vsi boljšo Evropo, vendar kako bomo dosegli to? Z več Evrope ali pa manj eh, Evrope? Tu gre dejansko za načelno vprašanje. In če si ogledamo še Brexit. Britanci niso glasovali za Brexit, ker so se bali, da bi dobili manj Evrope. In zaradi tega je tudi zelo pomembno, da si ogledamo okvirne pogoje in okvirni pogoji za nas eh, kot Evropski parlament so državljani v Evropi. Kaj hočejo ti? In tu imam eh, močan vtis, da državljani ne bodo glasovali za več Evrope, če ne bodo vedeli, kaj to pomeni. Sicer ne abstraktno eh, gledano v nekih eh, eh, nejasnih formulacijah. Ne, oni želijo dobiti natančne informacije. Na ta način lahko pridobimo državljane za več Evrope. Ne vem, ali nam bo to uspelo v tem trenutku sem eh, skeptičen, eh, da bi nam eh, uspelo narediti ta korak v smeri več Evrope. Zato potrebujemo več časa in sedanji proračun dejansko razume, da države članice nimajo več denarja ali pa denarja tudi da nočejo porabiti več denarja za to Evropsko unijo. In mi moramo sedaj delati reklamo eh, in pokazati, da obstajajo dobri razlogi za investiranje v Evropsko unijo. Uh, In tu potrebujem uh, jasne izjave. Torej, tu gre za uh, investicije v skupno obramno politiko. Uh, torej, če ne vemo, kaj se bo tu zgodilo, ne moremo porabljati denarja za to. In še bolj dremo. Dramatična situacija je pri uh, azilni in begunski politiki. Tu imamo napačen vrstni red najprej treba definirati eh, cilj in potem pa pripraviti koncept, ki nam bo jasno pokazal, kako bomo dosegli ta eh, cilj in potem se pripravi proračun. Mi imamo sedaj politični cilj, nimamo pa nobenega koncepta za uresničitev tega cilja, kljub samo pa hočemo eh, proračun za to. To pomeni, na koncu bomo imeli denar za nekaj, ko sploh ne vemo, kaj moramo konkretno uresničiti. Podobno je tudi pri EFSI-ju. E, mi imamo cilj, v katerega želimo investirati. Do konca, ko smo e, sprejemali ta proračun, pa nismo natančno vedeli, kako to lahko uresničimo. In rezultat e, pa sedaj vidimo. Žal, ta razprava mora uh, uh, biti organizirana, se pravi, kaj želimo, kako želimo in uh, Dejstvo je, da je proračun srčika tudi eh, državne tvorbe, v tem primeru naše Evropske unije. In tu moramo pač jasno eh, pokazati, kaj hočemo konkretno doseči. Potem pa na kratko še vprašanje eh, krajšanja sredstev. To je morda v tem trenutku elegantno za države članice. Tudi jaz vidim veliko nevarnost, da bi eh, eh prišlo do porasta Eh, neplačanih eh, eh, računov. Sedaj imamo pač ta razkorak med obveznostmi in plačili in to lahko pravzaprav privede samo do še višjih neplačanih računov. Gospod Böge. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa gospodu rečevalcu, ki je Eh, pač predstavil eh, situacijo, podpiram ga. Eh, v tem trenutku sodelujem s kolegico Perez in pripravljam poročilo torej o fiskalni kapaciteti za euroobmočje. O tem poročilu moramo razpravljati kontroverzno, tudi glede na to, kakšna je situacija v državah članicah. Nekateri pač lahko rečejo, ukvarjate se s problemi, s katerimi se soočamo danes, s begunsko eh, krizo, kjer naprimer ne spoštujejo več pogodbenih eh, osnov eh, členov 78 do 80 pogodb. Nekatere države članice Eh, zahtevajo tudi preverjanje eh, evropskega mirovnega reda in eh, to so pravi izzivi. Odprava nezaupanja, soočanje z populizmom in nacionalizmom, z ukrepanjem je pravzaprav pogoj za to, da, razreš, da rešimo naš klub in da smo Eh, ko svoji odgovornosti. In tu igra seveda proračun pomembno vlogo. Seveda, ko smo na poti v naših volilnih okrajih, eh, vidimo, da ljudje eh, dosti krat ne eh, razumejo eh, evropske resničnosti. To je tudi posledica populizma v državah, članicah, prestolnicah, ki krivijo Evropsko unijo eh, za vse, kar ne gre dobro, ko pa eh, stvari eh, dobro tečejo, potem hvalijo sebe za to. Če sedaj govorimo o fiskalni zmogljivosti in o ukrepih za trajnostno stabilizacijo evroobmočja, kajti to je cilj. Torej, tu gre za evro in skupni trg, vse ostalo je izjema. In tu bomo našli pač neko pot, če odpravimo nezaupanje in če se dogovorimo za enotno ukrepanje in eh, če bomo tudi obstali v tej globalni vasi. Težko bo pač eh, narediti nekaj na tem področju in nekaj zahtevati, če imamo na drugi strani ravno take probleme, o katerih sta govorila poročevalci in eh, kolega ravno kar. Če upravljanje in uresničevanje sklepov v proračunski politiki eh, moramo postaviti pod vprašaj. Eh, torej, mi se moramo vprašati eh, in mi se moramo. Mi moramo tudi eh, dati prst. Eh, na, na bolečo točko in reči, kaj se dogaja, e, kaj če e, sredstev za, iz strukturnih skladov ne moremo ustrezno e, uporabiti. Dejstvo je, da take projekte zelo dobro sprejmajo po Evropi, ko vidijo pač, da Evropska unija pomaga, ko ljudje potrebujejo pomoč. Mi bi morali tudi govoriti o povečanju eh, sredstev za boj proti brezposelnosti mladih. Imamo pa težave pri izvajanju. Kdo pa ima tu odgovornost za to? Ali eh, so stvari postale tako komplicirane, da eh, države članice tega ne razumejo ali pa države članice tu še zakomplicirajo stvari? obžalujem to igrico med različnimi političnimi ravnmi in tu potrebujemo politične pobude, kajti če na koncu finančnega okvira ugotovimo, eh, da sredstev niso pravilno uporabili, da države članice niso mogle poklicati eh, Eh, črpati sredstev eh, in eh, če rečemo, da nismo dosegli tega, kar smo hoteli, potem trpi zaradi tega tudi naša reputacija, naš ugled, ne glede na to, ali smo mi sodelovali pri tem ali ne. Potem pa še nekaj, kar je skoraj da smešno, pa človeku vseeno ne gre na smeh. Vrnimo se k agrarni reformi, k nihanju cen, tega se moramo ločiti potem konkurenčno in pravo, um, karteli, povezave v eh, živilski verigi. V današnjih kriznih časih več kot tri četrtine, tri četrtine razpoložljivega Eh, prihodka in dobička eh, je odvisno od neposrednih plačil iz Bruslja. Eh, če bo kriza še večja in se bodo cene še znižale, potem je ta varnostna mreža toliko bolj pomembna. Tega ne smemo pozabiti pri agrarni politiki. Mi pa imamo dele, mi smo grozili, da bomo zavrnili delegirane akte. In to je rdeča nit, ki jo vidimo pri številnih eh, ciljih. Eh, rečeno je naprimer vedno bilo, da bodo sredstva na voljo le, če bo zagotovljena na skrižna skladnost. Eh, naprimer, eh, Eh, eh, torej, eh, drevo je krajinski element in ga ne smemo posekati, če je pravzaprav drevo široko vsaj štiri metre in Kdaj bomo merili širino uh, drevesa, kajti v času vegetacijske uh, periode seveda uh, se spreminja vse to. Torej, to je rdeča nit, uh, ki jo vidimo posod, zaradi tega nas ljudje ne razumejo. Potrebujemo zakonodajo, vendar boljšo zakonodajo in tudi mi in komisija se moramo lotiti teh stvari in vzeti ma mačeto in tu pravzaprav eh, narediti nove poti. E, še vprašanja. Dva do tri. Čez dva tedna pričakujemo predloge komisije o reviziji večletnega finančnega okvira in potem se pričakuje nekaj eh, kot FC2. In mi se moramo še naprej boriti, to je pomembno. Mi ne smemo tu govoriti samo o tem, da bi tu imeli določene tehnične spremembe v smeri Afrike, bližnjega vzhoda in da se v proračunski eh, politiki postavljajo novi stebri, o tem lahko govorimo, proračunsko pravo marsikaj omogoča. morda bi lahko proračun bolj upravljali, eh, kot bi to storila banka in eh, ne znotraj Evropske unije. In eh, tu bi imeli, tu pač bi bil izključen Evropski parlament in tega seveda ne smemo dopustiti. In sedaj sem prišel nekako do kategorije štiri. Kolega Taron je to tudi omenil eh, glede eh, uporabe rezerv za evropsko varnostno in obramno politiko. Tu potrebujemo eh, povsem novo strateško razpravo. Mi si moramo gledati, kaj se dogaja okoli nas, kje gori. Mi smo obdani s propadljivimi državami, več ali manj. In mi se moramo vprašati, kaj je storila naša razvojna politika, naša sosedska politika in česar ni zmogla in kje so novi odgovori za prihodnost. Kaj ti sicer? Eh, ne bomo kos stvarem, ki se dogajajo in ki vplivajo na nas. Tudi ta razprava je pomembna. Eh, ta se ne nanaša samo na proračun 2017, to je tudi del, naprimer, revizije. Eh, vendar Svet in komisija morata o tem razpravljati, zato da ne bomo izgubljali še več časa. In svet je sedaj eh, postal bolj pameten v primerjavi s tem, eh, kar smo doživljali eh, sredi begunske krize. De, vendar se to je seveda tudi dokaz, da smo zgubili veliko časa zaradi blokad nekaterih držav članic v svetu in danes bi se nam eh, godilo eh, bolje, če bi eh, že prej se približali poziciji parlamenta. Potem ta pilotni ukrep. Eh, eh, vprašanje financiranja je seveda pomembno. Hkrati pa eh, si moramo biti najjasni. Če govorimo o sosedski politiki, če govorimo o eh, varnosti in obrambi, tudi na podlagi sedanje situacije. Obdani smo eh, s političnimi gibanji, ki jih lahko staramo s tremi imeni, Putin, Erdogan in Trump. Tu je treba ukrepati. In mi si ne moremo uh, privoščiti uh, nekaj desetletij spanja. Prvi evropski predvoljeni boj sem eh, imel že leta 90, posem eh, na koncu seznama eh, sem bil. Na prvi na seznamu je bil nekdanji eh, obramni minister Nemčije in govoril je v predvolilnem boju eh, o skupni obrambni politiki v Evropi. In spomnim se prve razprave, na kateri sem sodeloval in druge stranke so mi očitale, kako si lahko uh, uh, sploh zamislim tako neumnost. Tudi tu na tem področju smo zgubili številna desetletja. Torej tu potrebujemo neko celovito strategijo in dobro je, da se države članice sedaj pogovarjajo o tem, tudi nekatere nove države članice govorijo o tem. Ne smemo pa pozabiti, da je to samo en del stvari, o katerih moramo uh, govoriti. Ne smemo pozabiti tega, s čimer se sedaj ukvarjamo in kar nas sedaj zaposluje. Torej, svet eh, mora to eh, razpravo razširiti. Tu ni dovolj samo en pilotni projekt, kajti če hočemo biti verodostojni, je to premalo. Hvala, Nils Torvalds. Hvala. Na kratko, ko sem bil mlad, smo igrali igro s kartami, ki se imenovala Istrati lisico. In igra se končala, kot je zmanjkalo kart. Kaj se pa dogaja sedaj s proračunom? Nekaj podobnega, vedno manj kart imamo. To se je zgodilo že z prejšnjim proračunom, in eh, drža, države so sedaj to igro na novo izumile in manevrski prostor znotraj proračuna je vedno manjši. In sedaj se bomo borili za to, kako bomo prerasporedili denar, ki bi vzet iz proračuna za Evropski eh, sklad za strateške naložbe. In smo ga dozeli drugim prednostne vloge. Potem vprašanje jamstva za mlade. Zanimivo je, kako si gledujeme stvari, ko so daleč. Bral sem poročilo Nemškega Berlinskega inštituta za demografijo in razvoj in na strani 9 v njihovem poročilu je slika. varnostnega izziva, ki je zelo specifičen. Ko imamo 25 odstotkov brezposelnih mladih, med starosti 25 in 24, potem imate varnostni izziv. Zlasti, ko govorimo o južnem delu sveta, južno od Evrope, vendar mislim, da ta varnostni problem nastaja tudi v Evropski uniji, zato moramo nekaj ukreniti glede tega. S, s tem povezano je tudi vprašanje Europola. Tu mislim, da potrebujemo več denarja za zbiranje podatkov, ki bomo morda potrebovali zaradi varnostnih težav. In četrta točka obstaja stara odločitev strani iz strategije Evropa 2020, ki pravi, da bi vsaj 20 odstotkov proračuna namenili za vprašanje podnebnih sprememb. Osnutek proračuna komisije predvideva 19,2 odstotka. Letos smo dejansko dosegli ta odstotek vendar leta 2014, 2015, pa smo bili zelo daleč od tega odstotka, torej od 20 odstotkov, ki smo si jih zastavili. 9 ali 10 mesecev po sestanku COP21 v Parizu se že oddaljujemo tega, kar smo tam obljubili in to ni uh, eh, spremljivo če imamo strategijo, če imamo odločitev glede 20 odstotkov in to je stara odločitev, če smo obljubili, da se bomo držali teh ciljev tudi v Parizu, pa se oddaljujemo od tega, mislim, da je to nespremljivo oziroma lahko bi temu tudi rekli, da je to pravzaprav res neumno. To je vse z moje strani. Monsieur. Hvala. Gospod Zani, izvolite. Grazie, presidente, molto. Hvala. Na kratko, eh, kaj ti kolegi so že izrazili zelo podrobno svoja stališča. Hvala gospodu poročevalcu. Upam, da bomo imeli še priložnost za poglobljeno razpravo, potem, ko bodo uh, predstavljeni vsi uh, predloge sprememb. Kar zadeva stališče sveta osebno, ne verjamem, da svet res tako zelo namere zlasti zato, ker so se odločili, da ne bodo ukrepali, da bodo pustili parlamentu eh, prostoroh in glede določenih občutljivih vprašanj, kjer bi lahko prišlo do težav v postopku soodločanja o proračunu. To je gotovo nekaj pozitivnega glede stališča sveta in to je brat podaril. Edini del, ki se mi je zdel čuden v stališču sveta, je to, da želijo zmanjšati varnostne rezerve za posebne instrumente, zlasti ko gre za instrumente, kot je uh, sklad FAEK. Res je, da instrumenti, takšni instrumenti drugače delujejo kot običajne proračunske vrstice, vendar vseeno potrebujemo rezervo. To nam omogoča, da imamo določeno, dena, določeno količino denarja, ki je na voljo, če pride do nujnih situacij in s katerimi se je treba soočiti. In potem lahko na ta način te situacije rešujemo z proračunskim denarjem. Zato je uh, res treba ugotoviti, kakšen je namen sveta glede tega. Še nekaj bi rad podaril. Uh, eh, potem, kar se je zgodilo poleti v Turčiji, je dobro vedeti, kakšno stališče Turčije. Mislim, da je treba najti način, da bi se pogovorili o podpori, ki jo Evropska unija da tej državi. Zelo veliko denarja damo tej državi, ki pa se morda ne vede uh, na korekten način v svojih odnosih z Evropsko unijo in mednarodno skupnostjo. Kar zadeva evropski proračun, kar zadeva eh, delovanje sporazuma, kajti dejansko Turčija dobiva zelo veliko uh, denarja iz evropske sosedske politike in uh, torej več kot številne druge države uh, v soseščini. Kar zadeva druge oddelke, tu se strinjam s tem, kar je dejal poročevalj, zlasti ko, ko gre za, od, za odbor regij in ekonomsko-socialni odbor. Strinjam se s tem, da moramo racionalizirati stroške, morda tudi tako, da bi imeli določene skupne strukture skupaj s parlamentom, kajti te dve instituciji imajo uh, Eh, neko vlogo, ki je morda nekoliko zgodovinska, kajti sam po dveh letih, kar sem tu, nisem ugotovil točno, kakšen je njihov namen. Morda je to res nekaj mm, že malce anahronega in morda je to nekakšna, nekakšen odbor, kamor gredo politiki, ko so že, ko že nehajo aktivno delovati, ne vem. No, prihaja pa do vedno večjih sestav za to, službo. Mislim pa, da ni to povsem jasno, čeprav ni imamo nekega konkretnega namena za to. Torej, potem vprašanje, zadnja točka, ki bi rad omenil. Gospod Ger je govoril o jamstvu za mlade. V Italiji je ta program gotovo imel pozitivne posledice. Mislim, da ste bili poleti na eh, študijskem obisku v Italiji. Naj povem, da v mojem volilnem okraju v severni Italiji, v Lombardiji, sem se pogovarjal z zavodi za poslovanje, s tistimi, ki so izkoristili to priložnost in naj povem, da odziv ni nujno pozitiven. Pravijo, da prihaja do številnih razhajanj pri uporabi tega instrumenta in obstaja tudi preiskave glede uporabe teh jamstv, ne le v moji regiji, temveč tudi v drugih regijah, zlasti v jug, na jugu Italije, kjer se ta instrument seveda bolj uporablja, ker je tam brezposelnost med mladimi višja in več mladih je, ki se želijo zaposliti. Hvala. Paul Rubik, dernier intervenant. Rubik, izvolite, vi ste zadnji. Eh, Hvala lepa tudi za predstavitev prednostnih eh, nalog. V, pri proračunu moramo seveda tudi analizirati posledice Brexita, eh, ne samo za proračun parlamenta, temveč tudi komisije, kajti to bo imelo določene dolgoročne posledice. Treba bo računati s povišanjem proračuna, kajti Eh, če je nekdo zunaj, bo to dražje, kot če se lahko izpogaja za eh, popust znotraj Evropske unije. Eh, pri begunskem vprašanju moramo biti osredotočeni. Merklova je včeraj upravičeno povedala, da smo se premalo osredotočili na evropsko raven. Mi bi morali tu biti dosti bolj učinkoviti in mi hočemo biti bolj učinkoviti. Ne more biti tako, da bi 28 eh, držav članic eh, imelo eh, svojo strategijo in da bi pač tu podvajali sredstva. Za vse države članice bi bilo bistveno ceneje in bistveno bolj učinkovito, če bi eh, dojeli, da smo za to nalogo pristojni vsi skupaj. Eh, Dublin in eh, Schengen nista samo zadeva prizadetih držav članic, temveč tu gre za naše skupne cilje glede varnosti Evrope in tu je potrebna strategija sodelovanja med eh, policijo in vojsko. In eh, to je naloga, ki bi lahko v Evropi bila bistveno cenejša, kot če vsaka država članica dela sama zase. To mora biti jasno tudi davkoplačevalcem. Evropa daje davkoplačevalcem velike prednosti in to moramo bolje komunicirati. Eh, In tu smo v zadnjih letih naredili napake. Premalo smo uh, uh, znanstvena uh, spoznanja uh, objavljali v javnosti. Mi bi potrebovali v parlamentu neko službo, ki bi zainteresiranim krogom uh, načrtno približala znanje, s katerim razpolagamo tudi eh, ministri v različnih eh, ministrstvih, eh, torej mnogi imajo mandat eh, treh let eh, poprečno in niti ne vedo, eh, kaj se dogaja na evropski ravni. Pri pogajanjih jih ni. Kako naj razvijemo skupno stra, strategijo, če niti pri spravnem postopku ne razvijajo skupne strategije z nami? In tudi predsedstvo se ne pogovarja dovolj z nami. Mi se moramo pač eh, s finančnimi ministri natančno pogovoriti o vsem tem. Eh, mi eh, potrebujemo resen dialog z državami članicami. Hvala lepa. Merci, avant de donner la parole à monsieur. Ja, predam dam besedo uh, gospodinu gospodu prezidu odgovori lahko na vprašanje, ki je bilo zastavljeno komisiji, bi vas prosil, da ste čim bolj kratki in drnati. Še enkrat pa bi se rad zahvalil in občudovanje pročevalcu eh, gospodu Gajerju in gospodu Tran, ki sta dobro ukvirila našo razpravo. Razprava, ki je bila sicer dolga, daljša tega, kar sem pričakovala, vendar je bila ta razprava zelo bogata in sedaj imam pred sabo proračun za leto 2017, ki je del večletnega finančnega okvira, o katerem smo glasovali leta 2013. Potem pa je prišlo seveda do dogodkov, do krize in zdi se, da smo sedaj nemočni, da se ne moremo odzivati na te krize, katerim smo priča in vse to, kar ste danes dejali, je to česar pravzaprav ni v proračunu. Težko je predstaviti naše pomislike našim državljanom, kajti ali evropski državljan lahko razume, kaj je ta, kaj je ta proračun, kakšen je ta proračun, glede na izzive, s katerimi se soočamo. In če proračun ni razumljiv državljanom, potem je sama institucija ogrožena, kajti to pomeni, da je državljani ne eh, sprejemajo. Recimo vprašanje obrambe. Tu imamo pripravljalne ukrepe. To so pilotni ukrepi, ki postanejo pripravljalni ukrepi. Ali je to nekaj, kar je v skladu z izzivi? Nekateri so danes govorili o tem, ne vemo, kakš, kakšen bo zid ameriških volitev. Lahko se zgodi, da bo novi predsednik prekinil z obstoječimi praksami, in da se mora Evropa tega zavedati in da bo potrebovala eh, povečati svoje zmogljivosti in svojo avtonomijo, zato da bo zagotovila svojo varnost in obrambo. In če potrebujemo dolgoročne raziskave, so to gotovo na področju eh, eh, raziskav. Naj da komisija da 29 milijonov za pripravljalne ukrepe in zato dozame sredstva za določene pilotne ukrepe. To ni zadovoljivo. Če bo komisija se odločila za to možnost, potem moramo 25 milijonov vzeti nekje drugje in zato, da ovojnica za pilotne ukrepe in pripravljalne ukrepe ostane nedotaknjena mora imeti eno ali dve prednostne loj, ki boste jasni javnemu mnenju. Zato bo parlament lahko povedal svoje mnenje. In pripričan sem, da bo poročevalec to znal narediti. Recimo programi, kot je Erasmus, so zelo uspešni, če vprašamo. Uh, Eh, evropske države, kaj je za njih evropski uspeh, rečejo evro in Erasmus. Če želimo okrepiti Evropo, potem moramo mobilizirati mlade in Erasmus to gotovo lahko prispeva. Sam sem presenečen nad postopki, ki jih izvaja komisija. Mi smo pripravili pilotni ukrep glede. Uh, mobilnosti vajencev in presenečen sem nad postopki, s katerimi se morajo soočiti tisti, ki bi želeli sodelovati v tem. To je res najboljši način za odvračanje mladih in za obiti duh Evrope med našimi državljani. Torej, postopek je opisan v dokumentu, ki ima sto strani in tu gledam gospodo Prežo. In ta pristop uh, ubija Evropo. Sveda pa je to tudi naša odgovornost. Mi smo tisti, ki narekujemo finančne uredbe, ki morajo biti takšne, da bodo omogočile več eh, pragmatičnosti in odgovornosti. No, vem, da go, že predolgo go, govorim, vendar ta razprava nam bo omogočila že od jutri naprej, ko imeli trialog s svetom in s komisijo, uh, gospod poročevalec, mislim, da imamo vse elemente za zelo dobro razpravo in upam, da bomo nekaj dosegli. Gospod predsednik, beseda je vaša. Merci, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Poskušal bom odgovoriti na eh, vprašanja, ki so bila zastavljena na zelo strnjen način, kot ste vi to želeli. Eh, pozdravljam oceno Eh, eh, splošnega poročevalca. Eh, tu je zelo veliko strinjanje med komisijo in parlamentom. Naj zem s prednostnimi nalogami. Osnutek proračuna komisije je pokazal, da se osredotočamo na delovna mesta in rast in na migracijski izziv. To se odraža seveda tudi v predlaganih zneskih eh, za relevantne programe in eh, pri uporabi marže, ker je na voljo, uporablja se tudi fleksibilnost iz večletnega finančnega okvira, zlasti zato, da se lotimo migracijskega izziva, eh, uporabili bi Eh, instrument eh, prožnosti in seveda tudi eh, s rezervo za nepredvidene izdatke. Pri plačilih, o teh so tudi govorili mnogi v razpravi, dejansko imamo tu neko skupno skrb glede hitrosti implementacije novih kohezijskih programov zmanjšanje eh, plačil predlagano eh, za leto 2017 odraža seveda tudi eh, ocene potreb in odraža napovedi držav članic ter tudi napoved komisije o hitrosti implementacije. Jutri bomo imeli sestanek glede situacije pri plačilih. Tam se bomo v detajlu lotili tega vprašanja. Eh, vendar mi moramo dejansko sprejeti vse možne ukrepe za to, da se vrnemo k pravi hitrosti. Eh, tu gre denar, za denar, ki je povezan z investicijami in te potrebujemo pilotni projekti, pripravljalni ukrepi, o teh eh, eh, ste tudi govorili. Ne strenjam se s gospodom Marineskujem, češ, eh, da komisija ne poroča o pripravah in pilotnih projektih. Tu imamo sedaj kooperativni proces projekti, Eh, s parlamentom. Eh, tu skupaj ocenjujemo prvotni seznam in poročevalci to tudi uporabljajo, zato da ocenjujejo zahteve in potrebe. Eh, obstaja seveda tudi dialog med zagovorniki te pobude. Poročanje poteka redno, dvakrat na leto. Mislim, da seveda lahko izboljšamo to poročanje, vendar tu smo vzpostavili mehanizem, ki poskuša čim bolj izkoriščati omejena sredstva, ki so namenjena tem nalogam. Potem pa pripravljalni ukrepe pri obrambi. E, torej, komisija predlaga 25 eh, milijonov za leto 2017, 80 milijonov za obdobje treh let. Eh, to temelji na pilotnem projektu, ki ga je prvotno predlagal parlament. To ni nič eh, posem novega, vendar zahteve v novih okoliščinah in uh, zahteva po ohranjanju avtonomije evropske eh, obrambne industrije pa eh, je bolj izrazita. Gospod Murešan je spraševal eh, po svežnju za eh, mlekarski sektor. Eh, tu se pripravlja eh, pismo eh, s predlaganimi spremembami to bomo objavili čez nekaj tednov. Mi bomo tu upoštevali eh, podatke, ki jih eh, sprejmemo eh, sredi oktobra in na podlagi tega bomo prilagodili ocene za SKP za leto 2017. In to pomeni, da bomo tudi bolj natančno vedeli, kakšne so Eh, proračunske posledice. Mi pričakujemo 500 milijonov eh, za kmetijski sektor. Eh, ukrepi za odpravo neravnovesi v sektorju so tudi načrtovani, pa tudi neravnovesi pri cenah. Mislim, da sem se dotaknil večine zastavljenih vprašanj. Če ne, sem prepravljen na bilateralno komunikacijo ali pa na eh, druge oblike sodelovanja. Hvala lepa. Jans Gejer, za zaključek, nakratko. Hvala lepa, gospod predsednik, povsem na hitro. Eh, eh, zamujamo za celo uro in zaradi tega povsem nakratko. čeprav bi me mikalo, da temu ali onemu povem svoje eh, mnenje. Gospod Preza, eh, pogrešal sem naslednje. Kdaj eh, lahko pričakujemo oceno komisije o pobudi za zaposlovanje mladih? To lahko še dopolnimo pozneje. E, torej, rezultati ocene bo podlaga za našo razpravo o tem instrumentu. Tu potrebujem še nek podatek. Kdaj lahko torej mi razpravljamo o tej temi v odboru? Eh, gospod Olbricht mi je zastavil neposredno vprašanje, zato tudi neposreden odgovor. Eh, hvala za kompliment, eh, dragi kolega. Hotel sem biti uljuden, to tudi zmorem. Prešel sem z tri tedenskega dopusta v Italiji v sončnem vremenu in zaradi tega sem zelo blag. No, prepričan sem, da bodo že jutri v trialogu odpravili podlage za moje dobro razpoloženje. Eh, saj se bomo sestali s predstavnikom sveta. Imel sem mnoge neformalne kontakte z gospodom eh, ki eh, vodi pogovore v imenu sveta. To je bilo zelo prijetno in zaupno in jutri nam mora odgovarjati o političnih razlogih za odločitve sveta. In to pa. nas eh, verjetno ne bo zadovoljilo. Torej, mi bomo Eh, jutri spraševali po utemeljitvah za eh, ukrepanje sveta in lahko vam že povem, po teh pogovorih ne bom prav nič bolj zadovoljen eh, in srečen in jutri verjetno ne bom več tako dobre volje. Potem pa povezovanje. Med pogajanji o srednjeročnem finančnem okviru in proračunu za 2017. Kolega Maragal je eh, eh, povedal tu naslednje. Eh, o 2017 se pogovarjamo kot prvem proračunu pro reviziji in mi bomo potem pogledali, kaj lahko pričakujemo od komisije ki se je tudi pogajala eh, v klauzuri eh, in videli bomo, ali smo zadovoljni s tem in potem se moramo vprašati, kaj bo svet naredil s tem. In potem se bomo pogledali v oči, imeli iskreno razpravo, ki jo tudi eh, vi sooblikujete kot poročevalec za večletni finančni okvir in potem se bomo odločili za konsekvence. In to, kar vi eh, sprašujete, je ena izmed opcij. Vendar jaz sem na mnenja, da smo sedaj na začetku posvetovanj. In mi smo komaj da začeli s posvetovanjem. Mislim, da ne smemo na samem začetku eh, porabiti vso municijo. Eh, mi sedaj vplivamo na različne Eh, elemente posvetovanja, torej večletni finančni okvir in ocena eh, eh, je ena stvar, to so pač podlage za to, da sprememo ustrezne sklepe in to točno bo, nameravamo narediti. Torej, iz tega pač sprejete določene sklepe. Hvala. Naslednja točka. Uh, Eh, predlog eh, spremembe proračuna številka 3, varnost institucij. Jose Manuel Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. No que me diz respeito, uma vez que isto é um relatório eh, partilhado. Torej, tu gre za poročilo, ki ga Pripravljam skupaj s soporočevalcem Žerarjem eh, Deprejem. Tu gre za eh, predlog spremembe proračuna številka 3. Tu nimamo eh, težav. V osnutku govorimo o 15,8 milijonov evrov. Do teh pridemo iz proračuna odobritev, ki prihajajo iz kategorije 5, uprava. Tu gre za izdatke kategorije 1A in to je vsota za proračun 2014. Za eh, to pravzaprav nimamo nobenih težav. Tu gre v 15,8 8. E, komisija dobi 3,5 milijona za evropske šole, ko pa gre za varnost. Govorimo e, tu o varnem internetu, govorimo o varnih informacijskih omrežjih, kajti organi eh, so izpostavljeni morebitnim napadom hekarjev. Potem imamo še dodatna sredstva za zašito stavb. Predlagam, da čim prej sprejmemo ta predlog spremembe proračuna, torej zauzemam se za hiter sprejem, kajti tu gre tudi za solidarnost in Gerard Depré bo to predstavil tudi za druge kategorije. E, torej, kdo želi še povedati nekaj v zvezi s to točko, varnost institucij, gospod Depré? Opravičujem se eh, gospod predsednik, jaz sem soporočevalec. Tu ne gre samo za proračun komisije, temveč tudi za proračune drugih institucij, tudi našo institucijo. Kot kolega Jose Fernandez menim, da je to treba hitro sprejeti, vendar treba je upoštevati določene občutljive eh, elemente in zaradi tega želim eh, razpravo za zaprtimi vrati o tej točki. Jean-Yves Camera. Euh, à la fin de notre Dobro, na koncu našega sestanka danes popoldan. Ali lahko počakamo do takrat? Dobro. Eh, eh, gospod eh, Depre želi, da govorimo specifično o parlamentu, v to ne posegamo. Druge stvari pa torej naš parlament podpira, naš odbor podpira in to, kar predlaga generalni poročevalec. Vi pa še niste govorili. Torej, eh, torej o parlamentu bomo govorili popovdan. Eh, predlog komisije se nanaša na komisijo in tudi na druge institucije. Tega ne moremo uh, uh, ločiti. Mi moramo pravzaprav o tem odločati hkrati. Torej, kakorkoli že na to se bomo povrnili, pravi gospod predsednik. Euh, Še vedno Jose Manuel, eh, ki bo predstavil morebitni razvoj in prelagoditev eh, naših institucij. Razprava danes do povdan govori seveda tudi o možnostih eh, razvoja naših institucij, zato da se odzovemo na pričakovanje evropejcev. Jose Manuel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, torej, kar zadeva ta osnutek poročila, lahko ugotovimo naslednje. Zato, da bi eh, bili kos izzivom s katerimi se sooča Evropska unija, moramo imeti ustrezna sredstva, da bi dosegli pač strukturo Evropa 2020. Zato potrebujemo ustrezen uh, proračun, ki zna, uh, znaša vsaj en odstotek uh, bruto nacionalnega dohodka. Mi imamo ambiciozne cilje, s premajhnim proračunom pa nam tega ne bo uspelo uresničiti. Potem pa se v povezavi s proračunom zastavlja drugo vprašanje, ki je zelo pomembno tu potrebujemo sistem lastnih sredstev. In tu moramo upoštevati preprostost, pravičnost, preglednost in eh, saj to ne more biti tako težko. In vsak državljan Evropske unije bi prav gotovo to tudi podpiral. Eh, vsi uh, Eh, popusti, eh, morajo biti odpravljeni eh, v skladu s temi načeli. Potrebujemo obravnavo za vse, enako obravnavo za vse. Potem pa naslednja točka, proračun in večletni finančni okvir mora biti kar se da fleksibilen. In tu ne smejo zginjati določeni zneski. Torej, eh, nima smisla, da eh, predvidevamo eh, zmanjšanje sredstev. Torej, ta sredstva. Eh, ne smejo kar zginiti, torej recimo pri odobritvah, pa tudi denarne kazni. Ta denar dobivajo eh, države članice nazaj in ta denar pa bi moral pač eh, pravzaprav. Uh, iti v proračun Evropske unije. Enotnost proračuna je zame tudi pomembno načelo, vendar to ne sme privesti do tega, da se zmanjšuje celotni obseg eh, proračuna. Ustvarjena je bila cela vrsta instrumentov za obladovanje begunske krize. Eh, tu imamo skrbniški sklad in tudi to mora biti prikazano v proračunu. In tu je treba pametno izvajati parlamentarni nadzor in tu je potrebna ustrezna legitimnost izdatkov. Torej veselim se prispevkov kolegov in sodelovanja kolegov pri tem predlogu. Do 8. septembra teče eh, rok za predloge sprememb. Torej, eh, predlogi, spremembe, vse to lahko pošljete in morda bo ta ali ona stvar še spremenjena, vendar ne pozabite, da je tako poročilo tudi eh, omejeno po dolžini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 Hvala lepa za tale popravek. Ampak jaz sem rekel, da je na dnevnem redu zapisano do 8. septembra. Torej gre za napako na dnevnem redu. Hvala lepa Joseju Manuelu za to predstavitev projekta. E, želi kdo besedo? Gospod Fioti. Najlepša hvala, gospod Eh, predsedujoči. Hvala lepa eh, kolegu Fernandežu za eh, opravljeno delo na mojem dnevnem redu napisano 5. september. No, to, tukaj gre zgolj za tehnično zadevo. Kar pa zadeva samo mnenje, ki se nanaša na specifične vidike proračuna, se strinjam z zahtevo po povečanju proračuna Evropske unije. Strinjam se uh, tudi uh, z uh, nacionalnimi kvotami in uh, z uh, pravičnim povračilom. Mogoče bi morali dati večji eh, poudarek prednostim, ki so se eh, pojavile eh, na eh, vrhu 23. Eh, tukaj govorim o varnosti, beguncih, kulturi. Mislim, da bi bilo potrebno dodati še kak bolj specifičen odstavek glede posledic eh, Brexita. Najlepša hvala. Še kdo? samo ena pripomba z moje strani. Mislim, da gre eh, predvsem za eh, proračun eh, prerasporeditve sredstev. Tukaj gre eh, seveda tudi za prenos pristojnosti iz eh, držav članic eh, na Evropsko unijo in zato je seveda potrebno zagotoviti tudi ustrezna sredstva, sicer Evropska unija svojih nalog ne more upravljati. Podekot pa gre za deljene pristojnosti, kot recimo, ko gre za monetarno unijo. Um, glasovanje bo potekalo 26. ali pa 29. septembra. Ali je gospod Taran z nami, da predstavi svoje poročilo? In sicer gre za sporozum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Kukovih otokov. Ne? Potem bomo predstavili, predstavili to poročilo. Sedaj pa izvajanje programa Evropa za državljane. E, Poročevalc oziroma pripravljalc menja je kolega Leuteris Hristoforo. Izvolite. Ja, kratek bom, e, tako bomo e, privrčevali nekaj časa. nisem eh, še eh, dobil prispevka drugih odborov, zato tudi nisem mogel pripraviti mnenja. Rok za vložitev predlogov spremembi 21. september ob 12. uri in zato bi eh, kolege prosil, da mi zagotovijo vsaj predloge sprememb in da mi na ta način pomagajo, da bom lahko pripravil ta dokument. Najlepša hvala. No, to pa je bilo res eh, kratko sporočilo. Hvala lepa kolegu Kristoforu. Ali želi še kdo kaj dodati? Gre za proračun, za program Evropa za državljane. Ta proračun mora biti seveda državljanom razumljiv. Dobro, če nihče ne želi besede. Potem samo še nekaj informacij rok za vložitev predlogov sprememb je sedaj 18. oktober do 12. ure. 18. oktober. No, torej imamo še šest tednov. Kolega Gonzales Pons, ste pripravljeni, da spregovorite o Evropski obrambni uniji? Ta se je danes že pojavila v komentarjih eh, glede eh, proračuna za leto 2017 in glede pripravljalnih projektov eh, na področju raziskav. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi predstavil bom mnenje, ki ga predlagam našem odboru glede Evropske obrambne unije. Imam pet točk. Tu sem želel strniti najbolj pomembne vidike, zlasti z, z proračunskega vidika. V trenutnem obdobju mora Evropa razmišljati o tem, kako se soočiti s tem, da imeli obrambno unijo. In to mora biti naša prednostna naloga dejstvo je, da pravimo 200 milijard evrov letno za vojaške namene, pa še vedno obstajajo izzivi glede varnosti zaradi razljubljenosti varnostnih politik in stroškov za varnost. Boljše povezovanje v okviru obrambe bi pomenil eh, prihranek, izboljšali bi zmogljivost in bi prav tako omogočili boljše naložbe. Če bi porabili skupaj, bi pri, lahko prihranili 26 milijard evrov, od 26 do 130 milijard evrov. Zato je zelo pomembno sodelovanje, da imamo skupne mehanizme, ki jih ne izkoriščamo, recimo eh, strukturno sodelovanje v skladu z Lizbonsko pogodbo. V snutku tudi prosim za to, da bi oh, eh, razširili mehanizem Atena in da bi pravčili alternativno financiranje za to, da ni treba vsake državi članici financirati svojega dela. Države članice morajo biti bolj aktivne v programih za sodelovanje in podpiram to, da bi takšne projekte razvijali še v prihodnosti. Moramo razmišljati tudi o tem, da moramo odmrzniti proračun za Evropsko obramno agencijo in moramo zapolniti naložbene vrzeli v obramnih zmogljivostih. Moramo podpreti vzpostavitev evropskega semestra za obrambo. V okviru tega bi lahko države članice usklevali v odprtem eh, mehanizmu eh, svoje obrambne zmogljivosti in tu bi sodeloval tudi Evropski parlament. Na voljo sem vam za vaše predloge in komentarje, kajti pripričan sem, da ta osnutek lahko še izboljšamo, zato da bomo lahko predstavili mnenje vseh skupin našega odbora. Merci, Najlepša hvala, gospa Gardija Zabal. Hvala lepa, gospod predsednik. En komentar na kratko. Nasplošno bi komentirala proračun Danes smo se povali o proračunu za leto 2017 in vidimo, da je to že tema, ki se ponavlja v eh, razpravah v parlamentu in videli smo tudi pripravljanje ukrepe in očitno je, da to bo ena velikih prednostnih nalog Evropske unije v prihodnosti. Ne bi se spuščala v osebino, vendar mislim, da imamo znova prednostno nalogo pred sabo in moramo zahtevati tudi novo financiranje za to, da se ne bo zgodilo, kot se že dogaja, da pred krizami vzamemo eh, denar drugim prijateljskim vlogam. Torej, mi kot odbor za proračun moramo povdariti to, da je pomembno vprašanje financiranje novih prijateljskih vlog. Odkot bomo dobili denar in upam, da bodo države članice dovolj odgovorne, da bodo dali ta denar kot je dejal gospe, gospod Gonzales Pons, če bomo združili sredstva, bomo ne le izboljšali našo obrambo, temveč bomo tudi prihranili denar. Tako da upam, da bomo tokrat priča nekoliko razumnosti na svetu in da bomo dejansko lahko dosili korak naprej, da bomo združili sredstva, da bomo tako izboljšali našo obrambo, obrambo Evropske unije, hkrati bomo tudi privrčevali denar, denar naših dakoplačevalcev. Gospod reporter poročevalec. Quiero nada más que señalar. Rad bi le povedal, da se strinjam s tem, kar je povedala kolegica in mislim, da bi o tem morali eh, bolj jasno se izreči tudi v mnenju, zato pa tudi še imamo čas. Essayez de se demander quelles sont les prérogatives de souveraineté. Gre eh, zgolj za vprašanje, katere prostojnosti eh, lahko učinkovite izvajamo na nacionalni in katere na evropski ravni. Eh, obramba je seveda pri tem pomembna tema in tudi diplomacija. Tukaj gre tudi za diplomatska predstavništva po svetu. Zastaviti se je potrebno vprašanje, ali da bi bilo mogoče združiti eh, teh eh, predstavništev, eh, veleposlaništev, eh, kar bi eh, nam seveda omogočilo, da privrčujemo sredstva, tako na nacionalni ravni, kako tudi na evropski ravni. In državljani to razumejo, mislim, da to ni tako zelo problematično. Če bi imeli jasno diplomatsko stališče glede Iraka, Libije, Sirije. Mogoče danes ne bi imeli takšnih težav z eh, priseljevanjem, kot jih imamo. Pa Bližnji vzhod, recimo. Vizija Evropske unije mora biti jasna. Na terenu so uh, zadeve pogosto težavne in če bi eh, imeli enotna predstavništva, bi bilo vse skupaj veliko enostavnejše. Želi še kdo kaj dodati? Ne, potem naj vas obvestim še, da je rok za vložitev predlogov sprememb čez en eh, teden. In poročilo bomo sprejeli 10. ali 11. oktobra v odboru za proračun. Hvala lepa našemu poročevalcu. Gospod Taran se je vrnil in beseda je njegova. Predstavil nam bo partnerstvo o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Kukovih otokov. Hvala lepa. Gospod predsednik, žal mi je, da nisem bil tukaj Eh, ob pravem času, ampak predsedniške volitve se približujejo v Estoniji in eh, moral sem podati svoje eh, strokovno mnenje. Ampak vrnimo se k ribiškemu partnerstvu. Komisija je kot vedno storila vse, kar je njeni moči, da zaščiti pravice evropskih ribičev. In sicer daleč stran od Evrope, eh, pri Kukovih otokih, Evropska unija bo plačala 2,87 milijona in eh, proračunski izdatki bodo znašali 350 tisoč evrov, 7 tisoč ton eh, rib letno pa lahko ulovimo ena tona nas torej stane 5000 evrov in kilogram rib 5 evrov. Torej, prosim, da vsi glasujete za to. Proti samo, če bo kdo uh, zahteval višje cene v uh, eh, restauracijah, ki ponujajo ribe specialitete v Bruslju. Il t'a ramené euh, cette aide au kilo de poisson, qui est un bon indicateur. 5 evrov za kilogram rib, to je dober kazalnik. Torej, eh, kakšna je povezava potem z ceno, ki jo plačujejo potrošniki? Ali ima kdo kakšno pripombo eh, glede te predstavitve gospoda Taranda? Eh, rok za vložitev predlogu sprememb je 7. september ob 12. uri in uh, svoje mnenje bomo sprejeli 10. ali 11. oktobra na to temo. Odbor za ribištvo pa bo sprejel stališče in glasoval 9. novembra. Na plenarnem zasedanju decembra bomo obravnavali to temo na ravni celotnega parlamenta. Tako, uh, sedaj pa uh, uh, točki 11. Prej sem sicer rekel, da bomo zamenjali točke 11 in 12, ampak gospod Holmajer ni, gospod Vjoti pa je tukaj, tako da bo predstavil svoje poročilo vlaganje v delovna mesta in rast. Tudi jaz bom skušal biti kratek, gospod uh, predsedujoči, kaj ti naše mnenje je mnenje na poročilo odbora regi in to je poročilo ki je vezano na novo uredbo glede strukturnih in investicijskih skladov, eh, gre pa tudi za študijo, ki jo je predstavila Evropska komisija in sicer v koncu lanskega leta. V tem mnenju smo se osredotočili na eh, proračunska vprašanja in sicer na tri temeljna vprašanja. Eh, gre za uh, učinkovitost eh, skladov, uh, uspešnost skladov, uh, za omogočanje financiranja strani Evropske unije in pa za dodano vrednost Evropskega sklada za strateška vlaganja v povezavi z strukturnimi skladi. To uh, se mi zdi zelo zanimiva tema, tudi komisar Katajnen je podal svoje mnenje. V našem mnenju prosimo komisijo, da poda eh, natančne eh, in hitre informacije eh, glede finančnih posledic Brexita. Rok za vložitev predlogu sprememb je 8. september ob 12. uri. Najlepša hvala. Merci, monsieur Jotti. Ki souhait... Najlepša hvala, gospod Vioti. Želi še kdo kaj dodati? Gospod Olbricht. Yes, uh, just on behalf of the... Uh, ja, v imenu Evropske ljudske stranke želim povedati le, da to poročilo odraža razpravo, ki smo jo imeli glede uh, sklada za strateško vladanje in pa strukturni sklado v prihodnosti. Tukaj gre tudi za dopolnjevanje eh, strukturnih skladov in pa Evropskega sklada za strateška vlaganja, še prav posebej, če bo Evropska komisija ta Evropski sklad za strateška vlaganja podaljšala. Pravila eh, glede eh, dopolnjevanja, glede dodane vrednosti niso jasna, torej trenutno nimamo jasnih pravil. Gre za odnos med eh, strukturnimi skladi in pa Evropskim skladom za strateška vlaganja. Eh, gospod Van Nistelrooy, koordinator v odboru eh, regije, pa se bo moral ukvarjati tudi z uspešnostjo oziroma učinkovitostjo tega sklada za strateška vlaganja. Mm, poleg tega se tukaj pojavlja tudi vprašanje ocene uspešnosti. To je zelo pomembno za prihodnost. To bomo predlagali, mogoče nekoliko drugačno v beseditev. Opravičujem se, eh, da našega poročevalca v senci ni tukaj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Seveda. O tem bomo govorili eh, tudi na seji, eh, skupni seji odborov eh, regij in pa. Eh, in pa odbora za proračun, če je gospa Holmajer. Tukaj bo takoj dobila besedo glede naslednje teme. In to eh, je poročilo, ki je zelo drago stalo Evropsko ljudsko stranko. In poročilo, ki bo razsvetlilo celoten parlament gre za vzpostavitev sistema vstopa in izstopa. In pozdravljam gospod Holmajer. Vabim jo, da se usede. Mm, očitno je imela čudovite počitnice. Mm, nedvomno so bile prekratke. No, beseda je vaša. hvala lepa. Gospod eh, predsednik, gre za temo eh, sistema vstopa in izstopa. In eh, mnenje bomo podali odboru Libe, ki je pristojen odbor za to temo. Pri sistemu vstopa in izstopa je temeljno vprašanje za naš odbor, enako kot vprašanje, ki smo ga zastavili že pri sistemu SIS. E, namreč e, stroški so bili tam e, nenadoma zelo visoki, sprejeli smo namreč sistem, pa spoh nismo vedeli, kaj lahko od tega sistema pričakujemo. Nismo imeli tudi nejasne časovnice. z državami članicami se nismo eh, dogovorili o eh, natančnem eh, delovanju tega sistema in zato so se stroški izjemno povečali. Bili so kar desetkrat, desetkrat višji, kot smo prvotno načrtovali pojavljale so tehnične težave, eh, potem je prihajalo do sporov med državami članicami znotraj Evropske komisije, med eh, dvema različnima eh, generalnima direktoratoma, ki se med sebojno nista obveščala in tako naprej. Torej, mnenje našega odbora želim osredotočiti na to, da če bomo uvedli takšen sistem, mora biti ta ciljno zastavljen vnaprej je potrebno eh, razjasniti tehnična vprašanja eh, in sicer v sodelovanju z državami članicami, ki takšen sistem že imajo. In vnaprej moramo vedeti, eh, kakšne so tehnične zahteve. Natančno moramo določiti tudi vsebino, potem je potrebno poskrbeti za kompatibilnost celotnega sistema razmisliti moramo tudi o tem, kaj storiti v tistih državah članicah, ki še nimajo takšnega sistema, eh, katere eh, pogoje bodo morali izpolniti te eh, države članice in kako teh 28 eh, sistemov povezati v en eh, harmoniziran sistem. Ni eh, predviden mehanizem, sem ugotovila uh, v primeru, da določena država članica nima uh, dovolj finančnih sredstev, da ne izpolnjuje tehničnih pogojev ali pa nima dovolj uh, osebja za delovanje takšnega sistema, ali bo potem ta sistem deloval uh, za uh, 27 drugih držav članic. Torej, kaj bomo storili, če eni državi članici ne bo uspelo uh, izvesti tega sistema? Eh, recimo eh, Grčija ima finančne težave, ali to pomeni, da potem v Grčiji tega sistema ne bo, eh, kaj pa naše zahteve glede zadolževanja. Če nek sistem predvidevamo, mora biti ta tudi finančno učinkovit in izvedljiv. No, in če se želimo izogniti eh, povečanju eh, stroškov, potem eh, moramo natančno vedeti, kaj želimo doseči, preden eh, pričnemo eh, z vzpostavitvijo takšnega sistema. Ne, eh, pa da se bomo potem, potem spet znašli v situaciji, kot v primeru sistema eh, SIS, eh, ko smo se dogovorili o točkah ABC, pozabili pa smo na preostanek ABCD. Evropsko komisijo bi eh, rada pozvala, eh, da poskrbi za natančnejši eh, finančni načrt, kajti sedaj imamo zgolj okvirne ocene. In zato bi rada v tem uh, osnutku zelo natančne podatke uh, glede eh, stroško za vzpostavitev sistema, uh, pa tudi uh, ocene glede stroško vzdrževanja tega sistema. To je sicer sedaj predstavljeno v preglednici, ampak vemo, da je v preglednice možno uvrstiti veliko podatkov. Potrebujemo pa natančno finančno oceno, le potem bomo lahko izvedli analizo učinkov na proračun. No, to eh, so najpomembnejše točke glede eh, finančnih posledic eh, tega sistema. Hvala lepa, gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, jaz sem bil prisoten, ko smo razpravljali o sistemu SIS in eh, povsem se strinjam eh, z kolegico. Imam pa drugo vprašanje. Sistem, ki naj bi ga vzpostavili, je sistem, ki bo omogočil registrirati osebe, ki vstopajo in izstopajo iz šengenskega sistema. To pa nima nobenega smisla razen, če bodo ti podatki povezani z drugimi podatki. In to je povedala gospa Holmajer. Ali so v eh, tem osnutku povezane tudi povezave med tem novim sistemom in eh, sistemom SIS ali pa eh, podatkovno zbirko Eurodaka? kajti če bomo le eh, beležili vstope in izstope in eh, to, ta eh, podatkovna zbirka ne bo z ničemer povezana, potem se mi zdi vse skupaj nekoliko neumno. Torej, Evropska komisija je tukaj. Ali bo do torej ti podatki povezani z drugimi podatki in če ja, v kolikšni meri? če lahko odgovori gospa Holmajer. Eh, bom na tem navdušen, sicer pa me zanima, eh, kaj pravi Evropska komisija. Gospa Holmajer eh, lahko sicer odgovori, ampak preden ji bom dal besedo, še gospa Taprdel. Hvala lepa. Veseli me, da imamo eh, to razpravo v Evropskem parlamentu. Gre za razpravo o vstopu in izstopu eh, tretjih eh, prebivalcev tretjih držav oziroma državljanov tretjih držav. Menimo, da je ta sistem uh, nujno potreben, že kar nekaj časa je temu tako in uh, na ta način uh, se bomo lažje soočili s problemi, ki jih trenutno ima Evropska unija. Evropska unija potrebuje inteligentne meje, uh, da bomo lažje nadzorovali uh, pretok turistov in vseh tistih, ki prečkajo naše meje. Uh, to število namreč nenihno narašča in uradi pristojni za priseljevanje pravijo, da so instrumenti na tem področju eh, precej eh, rudimentarni in spomnite se obiska na Lampeduzi. Postopki na zunanjih mejah Evropske unije so neučinkoviti, napake se množijo. Če mi dovolite, pa bi rada spregovorila še o drugi aktualni temi. Eh, in sicer gre tukaj za šengensko pravo. Potrebno ga bo poenostaviti. Mislim, da je dobro govoriti o tem eh, tudi zaradi tega, ker Romunija in Bolgarija izpolnjujeta vse pogoje za pristop eh, k šengenskemu prostoru. Šengen mora biti močan in vse države članice morajo postati del šengenskega prostora v eh, trenutni situaciji so se stvari precej spremenile, varnostna situacija predvsem se je spremenila. Eh, srečujemo se z novimi izzivi, torej dobro upravljanje meja je ključnega pomena za notranjo varnost, pa tudi v eh, boju proti kriminalu in pa terorizmu. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno tehnologijo in pa poenostavljen eh, sistem za izmenjavo podatkov. Evropska unija mora predvideti eh, dejavnosti in poskrbeti za eh, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, turistov, popotnikov, pri tem pa mora seveda poskrbeti tudi za varstvo osebnih podatkov. V trenutni situaciji v Evropi potrebujemo evropsko rešitev, ne pa vsega, 28 eh, različnih eh, nacionalnih rešitev. Potrebujemo integriran okvir, eh, ki bo našim državljanom omogočil, da se počutijo varne, vendar pa Evropa ne sme postati trnjava, v katero več nihče ne bo mogel vstopiti. Najlepša hvala. Želi še kdo drug besedo? Tudi jaz imam vprašanje za gospod Holmajer. Ali imamo zagotovila, da bodo vse države članice eh, šengenskega prostora prevzele enak delež pri vzpostavitvi eh, tega sistema? Ali predvidevate težave pri povezavah med posameznimi državami članicami? Kako pa je to povezano z begunsko krizo in pa z pripravami na revizijo eh, Dublinske uredbe? Kaj ti eh, Dublinski sistem, si, kot si moramo priznati, več ne deluje. Določeni eh, priseljenci se sploh ne želijo registrirati, ker recimo ne želijo ostati v Italiji, kamor eh, so prispeli. Torej tako ne moremo nadaljevati. gre za eh, celoten sistem. Eh, če eh, določen priseljenec zavrne pravico do azila, potem mora imeti to posledice in te posledice morajo veljati za celotno Evropsko unijo. Kaj ti v nasprotnem primeru nas državljani ne bodo razumeli? No, sedaj pa dajem besedo gospe Holmajer, da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej vprašanje, ali eh, bodo vse države članice morale eh, zabeležiti vstope in izstope. Ja, ta obveza že obstaja, ampak Grčija in Italija se recimo tega nista držali. Zaradi tega Eh, je govora tudi o sprožitvi postopka zaradi kršitve pogodb. Potem pa so tukaj še druge države, ki niso eh, na zunanjih mejah Evropske unije, eh, Avstrija, Mačarska, Slovenija, Hrvaška, Francija ali pa Nemčija se niso točno držale Eurodaka iz različnih razlogov in uh, sicer z izgovorom, da se eh, begunci sploh ne želijo registrirati, ampak mislim, da nismo našli uh, ustrezne strategije. Strah, da bo na sto tisoče oseb potovalo po Evropi in da te osebe ne bodo nihče zabeležene. Uh, eh, in seveda povsem upravičen, uh, eh, kaj ti uh, eh, to predstavlja veliko tveganje, velika je tudi nevarnost, uh, da se te osebe začnejo ukvarjati z organiziranim kriminalom, uh, z prisilno prostitucijo, uh, krajami in tako naprej. Eh, in eh, potem seveda se te osebe več ne morejo obrniti na policijo, kajti vedno jih je strah, eh, da bi jih identificirali in potem ugotovili, da niso nikjer registrirani. Torej, to je nekakšen začaran krok, ki ga je potrebno prekiniti tukaj eh, ne gre eh, za prijaznost eh, do ljudi, ampak gre za pravo tveganje, kajti če nekdo ni registriran, je, izpo, je izpostavljen nezakonitim dejavnostim. No, in to se je v Evropi zgodilo zaradi eh, napačnega razumevanja eh, svobode v Evropski uniji. Ta sistem bi moral veljati za vse države članice in zato želim v svojem osnutku poudariti, da mora ta sistem zares eh, biti izveden v vseh 28 eh, državah članicah. Če eh, že namenimo sredstva za ta sistem, potem ga morajo vse države izvesti, kajti v nasprotnem primeru nimajo nobenega smisla. torej ta sistem ali bo ali eh, enotno uveden ali pa sploh ne. Potem pa uh, vprašanje, ki ga je zastavil Gerard Depre, eh, posem eh, pravilno je eh, to vprašanje, komisija želi interoperabilnost, ampak trenutno mislim, da eh, napačno razumemo tudi varstvo osebnih podatkov. Eh, to uh, varstvo osebnih podatkov uh, namreč ne uh, pomeni, da za neko osebo obstaja splošen sum. Če eh, namreč eh, najdemo prsne vtise določene osebe v neki drugi podatkovni banki, jo je seveda. Eh, potrebno aretirati že takoj na meji. Eh, torej, varstvo osebnih podatkov tukaj na robe razumemo. Eh, če bi ga razumeli tako kot tukaj, potem eh, sploh več ne bi mogli pobirati davkov, kajti recimo ne bi smeli izvesti preizkusa alkoholiziranosti pri vsakem vozniku, kajti vsi vozniki sploh ne pijejo alkohola in tako naprej. Tisti, ki eh, kot storilci želijo vstopiti v Evropsko unijo, ki imajo uh, že določeno uh, kriminalno ozadje, uh, te je potrebno ustaviti že takoj na meji. In zaradi tega, ker imamo uh, učinkovit sistem. Drugi pa, drugim pa bi moral biti omogočen hiter pretok z prepoznavanjem obraza ali kakšnim podobnim sistemom. kolegu Žerarju Depreju dajem torej povsem prav. Z šengenskim zakonikom eh, pa ima eh, ta sistem stopa in nastopa malo opraviti. Eh, glede Bolgarije in Romunije ima parlament zelo jasno mnenje, če so pogoji izpolnjeni, morata Bolgarija in Romunija vstopiti. Tukaj gre za dogovor med državami članicami, ampak v okviru eh, tega poročila tega ne moremo urediti. Ta sistem ne bi eh, veljavljen za šengenske države, ampak vse države, eh, kamor eh, ljudje vstopajo in izstopajo, le v nas takšnem primeru bo ta sistem smiseln. Da bom besedo komisiji. Omenjali ste uh, mladoletne tujce brez spremstva. Zgodi se pa tudi, da nekdo ni mladoletnik, čeprav se predstavlja kot tak in prihaja do velikih posledic zaradi tega, kaj ti to pomeni, to potem spremeni pogoje sprejema in tudi tega se moramo loteti in moramo dobiti sredstva, načine, kako torej. Eh, preprečiti takšne trgovine z ljudmi. To je um, nespremljivo. Gospod Freza, boste vi spregovorili v eno komisije? Torej, slišali smo veliko vprašanj, ali bodo za vse velja enaka pravila. Torej, prosim. Okay, uh, Nimam vseh tehničnih elementov za odgovor na vprašanje gospoda Depreja glede interoperabilnosti predlagam, da bi vam v pisni obliki posredoval bolj osebinske točke, ki jih potem lahko posredujete članom odbora. In moji kolegi bodo torej dali tehnične odgovore na vaše vprašanja. Hvala. Dobro. Gospa Olmajer. Torej, toliko za danes. Gospod Freza je v imenu komisije dejal, da nima sedaj elementov za odgovore in bo gospod Depremetno tudi vam v prihodnjih dneh posredoval odgovore. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. september ob 12. Ne, zmotil sem se, se pravi, čujem, nekaj sem tu sedaj. Zamešam, jaz prosim, da mi oprostite. Danes smo imeli prve izmenjav mnen. Predlog poročila bo predstavljen 26. ali 29. septembra in potem predlogi sprememb bodo lahko vloženi do 13. oktobra ob 12. Če nihče več ne želi besede, potem lahko uh, prekinemo našo sejo. Nadaljujemo ob treh. Seja je prekinjena.